Eh bien, bonjour et dober dan vsem. Začeli bomo našo sejo s sprejetjem dnevnega reda. Ali imate kakšne pripombe ali kakšne pomisleke v zvezi z dnevnim redom? Ne. V redu potem velja za sprijetega. Uh, Prijeli ste eh, tudi zapisnik seje z dne 22. septembra 2011. Če imate kakšne pripombe k temu zapisniku, bi vas prosili, da o tem seznanite sekretarijat pred zaključkom današnje seje, drugače pa bo zapisnik veljal za sprijetega. V redu. Torej, a, eh, V čas mi je, da spremem danes v naši srednji eh, gospoda Bakeja in gospoda Krista, ki bosta spregovorila o svojem poročilu, ampak temu se bomo povrtili. Eh, člen 192 eh, poslovnika Evropskega parlamenta ureja dejavnosti koordinatorjev v odborih. Načeloma sklepi koordinatorjev so samo priporočila, dokler jih ne potrdi sam odbor. Do danes smo računali tudi na politično politične skupine, ki eh, so nas opozarjali, ukolikor poslanci se niso strenjali s predlogi koordinatorjev. Kljub temu, da praksa prenosa rezultatov na sejah, eh, sej koordinatorjev na preostale člene odbora doslej ni predstavljala nikakršnih težav, koordinatorji predlagajo, da odslej se rezultati eh, sej koordinatorjev formalno sprejemajo z istim postopkom, ki se uporablja za sprejetje je um, zapisnikov sej odbora, torej najprej bomo imeli ospravljanje pisni osnutek rezultatov predhodne seje koordinatorja, ki bo vključena v svežen za poslance za naslednjo sejo odbora. Predsednik bo potem najavil, da osnutek rezultatov bo sprejet, če ni nikakršnih pripom strani članov odbora pred um, zaključkom seje in tretjič na prošnjo uh, katerega koli člana odbora bo prišlo do izmenave mnen o rezultatih zadnje seje koordinatorjev na seji odbora in sicer po točko razno. Ko bo, bodo sprejeti, bodo rezultati priloženi k zapisniku seje odbora, e, tekom katere so bili sprejeti. Se strinjate, soglašate e, s tem postopkom, ki bi se ga držali v prihodnje? Hvala lepa. V redu, prejeli ste tudi v svojih mapah, v svojih dokumentih rezultate zapisnike seje. 22. septembra, torej sklepe koordinatorjev seje 22. septembra 2011. Če imate kakšne pripombe, nas prosimo o tem seznanite do konca današnje seje, drugače bomo, eh, bodo ti rezultati sprejeti. Nismo prejeli nekakršnih uh, eh, eh, prošen za besedostranji. Uh, komisije, zato sejo potem menimo, da očitno ni nikakršnega vprašanja, kar zadeva sporočila predsednice, nimamo nikakršnih sporočil, prihajamo torej k naslednji točki na dnevnem redu. Evropska komisija ima morda kakšne sporočila, ki jih želi posredovati gospod Domenico Rosa. Rosa. Ga ni v dvorani, pa je, pravi predsedujoča. Morda še kdo drug želi spregovoriti v imenu komisije?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 bi lahko rekli, da formalne točke dnevnega reda so za nami, zdaj lahko se lotimo prve e, vsebinske točke našega dnevnega reda. Imamo čast, da sprememo med eh, nas gospoda Žanpola eh, Baketa in gospoda Žanluija Krista in sicer e, to sta člana v okviru odbora za zunine zadeve, ki v okviru francoske skupščine sta zadolžena tudi za razvojno pomoč. E, za zunanje zadeve je naročil uh, vzpostavitev posebne poizvedovalne misije za razvojno pomoč, zato da bi ugotovili, kakšno je ravnovesje med dvostranskostjo in večstranskostjo, kar zadeva nudenje razvojne pomoči. pomoči. Ta misija je, je um, objavila res. Uh, <clears throat> zelo uh, znatno poročilo, ki je bilo predloženo pred francosko skupščino decembra 2010. Um, tudi mi smo se v Evropskem parlamentu pogovarjali o številnih vprašanjih, s katerimi se uh, sooča tudi ta pozvedovalna misija, kateri je učinek to vrstne pomoči oziroma katere uh, so vzvodi za um, razvojno sodelovanje in katera je nova uloga donatorjev. Eh, to eh, poročilo stremi za tem, da okrepimo tudi ulogo Evropskega parlamenta in zato, da ugotovimo, kako naj usmerjamo to pomoč. Pomoč to je seveda lahko zelo zanimivo, kar zadeva trenutno potekajoče razprave tudi v okviru našega odbora. Um, upam torej, da eh, bomo lahko spregovorili v podrobnostih tudi o različnih priporočilih, ki zadevajo Evropsko razvojno sodelovanje. E, tako priporočilo zadeva recimo vključitev v proračun Evropskega razvojnega sklada, o tem se parlament že dolgo pogovarja in hkrati tudi potrebujemo večjo doslednost v okviru evropskih politik. Ampak ne mudoma bom predala besedo našim francoskim kolegom, ki nam bodo predložili, predstavili to, kar menijo, da so glavni eh, sklepi njihove poizvedovalne misije. Predajam besedo torej gospodu Bakeju in gospodu Kristu za 15 minut. Hvala lepa, predsedojoča, gospod in gospodje, dragi kolegi in kolegice. Jaz sem vodil, sem predsedoval poizvedovalni misiji, ki je, imela, ki je bila zaupana v okviru delovanja odbora za zunanjo uh, politiko in sicer v okviru okvira za razvojno pomoč. Torej, eh, kar zadeva eh, količino, je Francija drugi donator v skladu s podatki OECD-ja in sicer po Združenih državah. Tudi torej, uh, eh, v letu 2010 se je razvojna pomoč povečala v primerjavi z eh, letom 2009. Euro, francoski uh, parlamentarci dejansko menijo, da gre za sicer zapleten sistem, da je težko brljiv, težko pregleden in predvsem menimo, da je preveč neuravnotežen, kajti uh, poslužujemo se predvsem uh, mednarodnih uh, in evropskih institucij institucij in to dejansko gre na škodo tudi uh, vidljivosti uh, pomoči, ki jo ponuja naša država. Uh, To je torej izhodišče, ki je spodbudilo odbor za zunanje zadeve, da vzpostavi to posvedovalno misijo. Zato, da bi pripravili ta, to poročilo, smo se eh, seveda poslušili pomoči številnih strokovnjakov in smo se tudi podali eh, na pet obiskov v Vietnam, Združene države, v Kongo, v Brusel eh, in sicer zato, da bi prisluhnili, kaj menijo države korisnice, kar zadeva našo politiko sodelovanja, zato da bi razumeli, kako gledajo na te instrumente in kako eh, tudi gledajo na druge mednarodne donatorje, predvsem kako gledajo na vlogo multilateralnih organizacij, kar zadeva odziv na njihova pričakovanja in predvsem kar zadeva učinkovitost. Izbrali smo tri južne države, kjer razvojne problematike so različne in sicer pod Saatska, eh, Sahara in potem tudi eh, država države v usponu. Različni pogoji vplivajo na naravo sodelovanja in vplivajo tudi na instrumente, ki jih lahko uporabljamo. Drugi obiski in ogledi so imeli kot namen proučevanje v podrobnostih eh, multilateralnega pristopa. Eh, srečali smo se z različnimi predstavniki tudi mednarodnih organizacij, eh, torej recimo sisteme Združenih narodov, Svetovna banka, Svetovni denarni sklad, Evropska komisija in nič koliko drugih aktivnosti helikopterjev. V Združenih državah smo se srečali tudi z Ameriško agencijo za razvoj, z različnimi ministrstvi, z različnimi tudi fundacijami, kot naprimer fundacija Gates. In ob prisotnosti tudi predsednice Žoli moram reči, da smo sistematično se srečevali tudi z drugimi organi in predstavniki na bilateralni in multilateralni eh, ravni, zato da bi prisluhnili njihovemu gledanju. Naše poročilo je bilo sprejeto soglasno v okviru nacionalne skupščine in uh, obsega tri dele. Sicer ne, eh, povzetek, predvsej podroben povzetek vam je bil posredovan, eh, in eh, menimo eh, za to, da ustrezno seznanimo naše kolege, da postavimo tudi eh, to javno razvojno pomoč v nek zgodovinski okvir, kar temelji na dveh hkratnih stebrih in sicer steber jugo-severne mednarodne solidarnosti, In eh, seveda tukaj eh, moramo tudi um, se spomniti na ulogo, ki so jo pri tem uh, odigravale Združene države. Vsekakor v zadnjih desetih letih so uh, v glavnem merilo, po katerem se uh, ocenjujo različni donatori zneski, ki jih leti dajo na razpolago. Drugi, na, drugi, druga točka pa uh, so seveda nacionalni interesi in tudi vprašanje nacionalne varnosti. Se prav to eh, načelo ni bilo vedno jasno najavljeno. Se pravi, da poleg drugega globoke spremembe, do katerih je prišlo v zadnjih letih, imajo neposreden vpliv na te politike, ki so se bistveno spremenile. Eh, pol, torej politika uh, večstranskosti in dvostranskosti eh, imajo uh, pomembne, globoke vplive, uh, kajti tukaj je treba upoštevati tudi globalizacijo, podnebne spremembe. In eh, torej kolektivno delovanje je morda najbolj relevantno. Zaradi tega mednarodno razmišljanje se je osredotočilo na a, doslednost med različnimi politikami, na a, tudi upoštevanje potreb koristnikov. Imamo torej različne različne oblike mednarodnega angažiranja tako na svetovni kot na evropski ravni, tako kot je išlo tudi iz vrha leta 2005 in tudi ni slučaj, če se G20 ukvarja tudi s problematikami razvoja. Naj povem, da neravnovesje med dvostranskostjo in večstranskostjo, zaradi katerega a, smo se lotili tega vprašanja, torej tega vprašanja ne moremo kar tako <clears throat> pomesti uh, pod preprogo, Tukaj gre za velike izzive na svetovni ravni. Ja, eh, predseden, predsedujočega opozarja, da prehitro, gospod prehitro prebira svoje poročilo. Torej, veliki izzivi um, so prisotni na svetovni ravni. Torej, naše razmišljanje je moralo nujno upoštevati dejstvo, da prihajajo do neke evolucije in torej multilateralizem in bilateralizem morata biti uh, dopolnilna in uh, ne nasprotujoča. Torej ne moramo se lotiti učinkovito vprašanja razvojne pomoči, uh, če ne v uh, večstranskih okvirih. Če tega ne storimo v večstranskih okvirih, imamo veliko različnih izzivov, torej velike pandemije, podnebne spremembe, globalizacije in tako dalje. V drugem delu tega poročila smo se lotili tudi proučevanja v podrobnosti, podrobnostih eh, francoske politike, kar zadeva razvojno pomoč. Seveda tukaj imamo geografsko plat, potem eh, tudi eh, znesek, torej obseg sredstev, ki jih dajemo na razpolago. Vsako razprave so pokazale, da naša razvojna politika ima določene posebnosti, kar zadeva glavne partnerje in seveda torej v mednarodnem kontekstu, če prihaja do neravnovesja v tej politiki, je ravno zaradi instrumentov, ki smo jim dali prednost. Zaradi tega v misiji smo prišli do strogih eh, sklepov in sicer. Arhitektura javne eh, razvojne pomoči mora najprej upoštevati potrebe na terenu. Naši instrumenti so neuravnoteženi. Nera In torej, po eni strani imamo stvarnost, na drugi strani pa imamo ambicije in zaradi tega prihaja do nedoslednosti, do neskladnosti in torej tudi do pomankanja kredibilnosti. Seveda moramo eh, dejansko dajati prednost nekaterim instrumentom v primerjavi z eh, drugimi. In sicer to, da smo dajali prednost posojilom napram eh, donacijam, je prišlo do tega, da smo tudi dali prednost nekoliko bogatejšim državam in smo zapostavili res najrevnejše države, kot so tudi podsaharske države. Torej, um, te, eh, ta neravnovesja so bistvenega pomena, kajti na tak način prihaja do še večjega neravnotežja med eh, multilateralizmom in eh, bilateralizmom. Predvsem moramo uh, poudariti arhitekturo morebitne nedosednosti uh, ki postavljajo najhujše probleme tukaj. Eh, ne gre samo za problem neravnotežja in torej za dajanje prednosti multilateralizmu. Zato smo zastavili nekaj eh, sklopov, smo zastavili nekaj glavnih poti, Oblikovali bomo vrsto priporočil, predložili smo določene rešitve, zato da pride do boljšega ravnovesja med bilateralizmom in multilateralizmom, ampak eh, želimo predvsem bolje izkoristiti multilateralizem, pri katerem sodelujemo, ki se mu ne bomo prav gotovo odpovedali. Eh, nasprotno moramo biti še bolj prisotni glede na potekajočo dinamiko torej izzivi, ki so pred nami, nasilijo k temu, da uh, smo uh, eh, akteri v multilateralnih instrumentih, ampak moramo bolje uh, eh, ulagati naša sredstva. Uh, zato da bomo kos izzivom, ki so pred Francijo, tako na evropski kot na globalni ravni, zato da bomo lahko imeli boljši vpliv v svetu, da bomo bolj vidni v svetu in da bomo bolje potegnili rezultate tudi iz dvostranskih odnosov. Zahvaljujem se vam za pozornost in predajam besedo kolegu Kristu, ki bo bolj podrobno predložil naše rezultate naše poizvedovalne misije. Hvala lepa. Gospe in gospodje, hvala. Želim dopolniti eh, predstavitev kolega Bakeja. Eh, spregovoril bom torej o nadaljnih rezultatih. Tako kot veste, seveda moramo vedno upoštevati tudi kontekst, eh, tako velja za preteklost, kot tudi za prihodnost. V trenutno geopolitičnem okviru instrumenti in odločitve, ki so sprejete in vprašanje tudi ponovnega uravnoteženja naših institucij mora nujno tudi skozi to razsežnost. Torej, odnos med bilateralizmom in multilateralizmom, to je bilo izhodišče naših razmišljenj in na to vpliva neposredno tudi arhitektura in tematike javne razvojne pomoči. Glavni cilji se osredotočajo na tri sklope, torej bilateralni sklop, evropski sklop in multilateralni sklop. Seveda bo po števanju kritik, ki so bile izražene na račun naših sredstev, smo se osredotočili na multilateralno strukturo francoske pomoči, torej več usklajevanja, več doslednosti, kot tudi pojasnevanje odgovornosti in sicer v uh, okviru eh, skupščine bo treba pojasniti določene vidike. Imamo namreč občutek, da uh, nam nekaj uhaja. In seveda, treba potem je postaviti tudi ustrezne okvire v, v OECD-ju in moramo gotoviti, katere so smernice, ki usmerjajo razvojno pomoč dan danes in kateri so njeni vplivi za instrumente zunanje politike. Naša politika mora biti bolj pregledna, Evropski par, eh, francoski parlament mora imeti boljši nadzor nad temi politikami v primerjavi, kar se jim dogaja doslej. Eh, ampak v Franciji ni prišlo nikoli do nikakršne razprave v zvezi za razvojno politiko. Dejstvo, da parlament ni. Eh, udeležen pri sprejemanju tovrstnih politik, je seveda nespremljivo, čeprav se stvari nekoliko spreminjajo. In uh, ugotavljam, naprimer, na ravni Evropskega parlamenta uh, prihaja tudi do različnice in obstaja sicer tudi izkušnja v okviru francoskega parlamenta in sicer od leta 1958, ko dejansko uh, je prihajalo do tovrstnih postopkov kar zadeva obrambo, kar zadeva zunanjo politiko in tako dalje v okviru francoske, francoske tradicije. To eh, je sicer neke vrste privilegij, domena. Eh, francoskega predsednika republike in torej v to parlament ni nikoli posegal. Naša poizvedovalna misija pa je eh, priporočila, da mora priči do, prihajati do večje jasnosti, kaj ti ta um, nepreglednost škoduje naši uh, politiki. Predlagali smo tudi vključitev uh, razvojne pomoči v proračun, v, vsaj kar zadeva 50 odstotkov. Uh, Naprimer, imamo tudi Združeno kraljestvo, ki eh, dejansko jasno kaže, kako je pomembno spoštovati mednarodne obveznosti. Naše poročilo meni tudi, da pride do boljšega, boljšega komuniciranja, kar zadeva razvojno pomoč, zato da bomo bolje seznanjali javnost z našimi prizadevanji in zato da bomo prispevali k večnemu angažiranju naše države, zato da podpremo tudi. Um, prostovoljne dejavnosti v korist razvojne pomoči. Dejansko gre za to, da angažiramo eh, v večji meri eh, javnost. Kar zadeva potem partnerske odnose z državimi korisnicami, to je bistvenega pomena. Dejansko te države so povdarile, da si želijo to vrstnega pristopa in si ne morejo predstavljati drugače odnosa z nami. Moramo torej tudi optimizirati naša finančna sredstva, moramo eh, diversificirati naše instrumente in moramo spodbujati učinkovitost naših politik. V tej perspektivi večje doslednosti celotnega sistema je poizvedovalna misija eh, dejansko pozvala k razmisleku o eh, metodah financiranja. Moramo upoštevati naše geografske in sektorske prednostne naloge. S javno objavo tega dokumenta pred enim letom je, se je dejansko pokazalo, da ena od glavnih prednostnih nalog za nas mora biti še vedno podsaharska Afrika. Potem se postavlja vprašanje posojil oziroma donaci. Zaradi tega smo pozvali tudi vlado naj poskusi ponovno proučiti našo našo uh, dvostransko uh, financiranje in pomoč. In uh, torej usporedno z uh, našimi uh, finančnimi sredstvi, ki jih vlagamo v bilateralna, uh, bilateralno pomoč, bi morali pomoč preusmeriti tudi v nekatere druge države, kjer smo manj učinkoviti in manj vidni. Kar zadeva Evropsko politiko uh, razvoja, uh, in seveda pri eh, kateri seveda ste vedno izkazali veliko eh, občutljivost, menimo, da bi morala Francija odigrati eh, celotno vlogo in pokazati svojo težo. Francija je ena od ustanoviteljic Evropskega razvojnega sklada in ob ponovnem uravnovešenju tega sklada je potrebno dejansko ponovno podariti našo angažiranje in ne ga postavljati pod vprašaj. Še eh, vedno smo drugi eh, <clears throat> donator eh, oziroma drugi investitor v okviru Evropskega razvojnega sklada in mislimo, da moramo res ovrednotiti naš prispevek. Eh, Seveda, vsa ta sredstva je treba izboljšati, potrebno si je prizadevati za to, da obljube, ki so bile dane v okviru Lizbonske pogodbe, privedejo do komplementarnosti, do sinergij in sicer med eh, politikami za razvojno pomoč držav članici in Evropsko razvojno pomoč. Komisija je pripravila, je sprožila postopek za pripravo zelene knjige. Želimo torej, da Francija pri tem odigra eh, vso svojo vlogo in da pri tem spoštuje svoje geografske in sektorske Eh, prednostne naloge. Pomembno je tudi, da Francija preuzame v celoti svoje ulogo na evropski ravni, zato da bodo evropske politike dosledne z francosko politiko in s politiko ostalih držav članice. Seveda tega eh, vseh, eh, vseh smernic ne bodo delili nujno vse države. To, da recimo poseganje po proračunskih sredstvih je nedvomno lahko dobra rešitev, predvsem za pomoč najurejnejšim državam in ki nažalost doslej niso tiste države, kjer res lahko vodimo pravo politiko boja proti revščini. Zato eh, predlagamo, da se spremeni tudi ključ prerasporeditve sredstev za ustrezno eh, vključitvijo v proračune Evropskega razvojnega sklada. Kar zadeva multilateralni sistem, naše razmišljanja so nas privedle do podobnih eh, rešitev. Pomembno je, da strani multilateralnih institucij pride do spoštovanja naših prioritet in zato smo svetovali, naj pride tudi do neke oblike pogojenosti za to oziroma pogojnosti za to, da zagotovimo, da bo res temu tako. Jean-Paul Baquet je že večkrat poudaril neravnotežja eh, v okviru multilateralnih finančnih sredstev in kaj je treba postoriti na tem področju. Predvsem, kar zadeva prostovoljni prispevki, ki eh, različnim institucijam eh, v sistemu Združenih narodov. To je nezadovoljivo, to je treba ponovno ovrednotiti. Celotna eh, teženje in trendi morajo biti postavljeni na glavo. In Recimo tudi to velja za nekatere svetovne sklade, kot naprimer svetovni sklad za AIDS, zato da bomo lahko res odigrali vlogo, ki naj bo na višini pričakovanj. Pri tem moramo tudi spoštovati načela torej frankofonije in Zato bi bilo zaželjeno, da bi Francija bila bolj previdna, kar zadeva svoje angažiranje, predvsem kar zadeva uporabo multilateralnih sredstev in kar zadeva njihovo razčlenitev in njihovo doslednost napram dvostranskim instrumentom. Naj povzamem. Eh, prišli smo do zaključka, da smo, eh, moramo biti bolj gotovi, da bomo bolj učinkoviti, bolj vidni in sicer tam, kjer si bomo to želeli. Mednarodno okolje nasili, da prehajamo z kolektivnih in multilateralnih instrumentov zaradi eh, učinkovitosti, doslednosti, nujnih partnerstev, eh, sledljivosti, tematik, ki jih je treba obravnavati. In torej, gospe in gospodje, seveda ne smemo popustiti in eh, Francija, ne, Franciji ne sme biti usvojeno, da izgubi na, eh, na vplivnosti in na eh, vidljivosti. Eh, njeni, eh, njeno ukrepanje ne sme biti razvodenjeno. Eh, in torej mora pokazati vso svojo učinkovitost glede na raven njene pomoči in njene angažirosti na najbolj aktualnih tematikah. Ima Francija določene atute, adute za to, da ostane eden od glavnih akterjev na tem področju, zato da je priznana njena prava vrednost. Francija mora torej znati uh, ugotoviti, kateri so glavni uh, izzivi na področju uh, razvojne pomoči in mora torej dati večje doslednosti in koherentnosti svojim razpravam, zato da bo ta pomoč bolj učinkovita, bolj vplivna. Uh, je pomembno torej, da sprožimo pravo dinamiko v smeri novih partnerstv, ki so postala nujna in evropske strategije in politike se morajo usmer, mora usmerjati uh, torej na, na, prava, uh, na, na prava področja. Hkrati moramo združiti dvostranskost in eh, večstranskost. Inovacije to je ključ za to, da se odzovemo na potrebe z juga sveta. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bom predala besedo članom našega odbora, ki želijo spregovoriti. Gospod, gospa Keller. Hvala lepa, hvala, da ste nas obiskali v Evropskem parlamentu in hvala tudi eh, za to, da ste na seji našega odbora. Um, Zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti in v poročilo očitno dajete velik povdarek na večstransko sodelovanje, kar je zanimivo, saj imamo globalni interes za boj proti revščini in poskušamo iti preko meja, ki obstajajo. To je cilj in tudi politična volja držav članic Evropske unije in držav članic Združenih narodov. Tako da lahko storimo nekaj na večstranski ravni, kar bo imelo večjo težo, saj bo storjeno v sodelovanju. Zato me veseli, da se obračate v to smer, čeprav ne vem, koliko daleč. Govorili ste tudi o interesih Francije, ki jih želite zavarovati in ne želite izgubiti svojih interesov, ko sodelujete na multilateralni ravni. Nam lahko razložite, kateri so ti francoski interesi? To bo zelo pomagalo v naši razpravi. In pa še bo tehnično vprašanje. Ta misija, poizvedovalna misija, kaj je to pravzaprav? A je bil to nek ad hoc odbor, ki ste ga sklicali v nacionalni skupščini ali kaj je to? tako da bomo tudi tisti videli, ki ne vemo, kako francoski parlament deluje. Potem pa je še tukaj vprašanje, kako se ukvarjate v francoskem parlamentu z razvojnimi vprašanji. Bomo to naredili kasneje ali lahko takoj postavim ta vprašanja? No? Okay. Um, really like how... Zelo rada bi izvedela, kako obravnavate v francoskem parlamentu razvojno politiko. Dejali ste, da nimate veliko vpliva, ampak imate odbor. Kako stvar deluje? Kakšna je koordinacija med vami, ki se ukvarjate z razvojem v francoski skupščini in kolegi v Evropskem parlamentu? Imate kakšno izmenjavo? Koordinirate se? Koordinirate in sodelujete? kako zagotavljali koherentnost politike na področju razvoja, kako to usklajujete na različnih ravneh. Kako to počnete pri vas? Imate neke dobre prakse, ki bi jih lahko prevzeli eh, tukaj v Evropskem parlamentu ali pa se morda lahko kaj naučite od eh, nas? Kar je vprašanje, ki ni nujno povezano z vašim poročilom. Sprašujem pa se, ali imamo na voljo tudi eh, kakšen izvod tega poročila v katerem koli jeziku to bi bilo zanimivo prebrati. Bomo preverili, kaj je z izvodi. Zdaj bomo preverili. D'accord. Alors on me dit qu'il existe uniquement en français, mais... Rečeno mi je bilo, da je besedilo na voljo samo v francoščini, ampak imamo sicer povzetek. Besedo predajamo zdaj gospodu Grensu. Hvala, predsedujoča. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil besedam obeh govorcev. To, kar je naredilo največji vtis name, je, so bile besede gospoda Krista, ki je eh, rekel, da Eh, ni posebno jasno, kdo odloča o strateških eh, zadevah, če je to ministrstvo za zonanje zadeve ali pa ministrstvo za razvoj. In torej, to je nekaj hudega, je nekaj resnega. Tukaj gre za strateške sklepe, ki jih eh, sprejemamo. Ampak, če ni povsem jasno, kako to poteka, seveda, uh, morda bi se lahko celo uh, dogajalo na tej ali o ni celo višji ravni. Mi smo nekoli zaskrbljeni nad tem, zaskrbljeni so nad tem, kako se sploh sprejemajo te velike strateške odločitve tudi eh, na ravni Evropske unije. Torej, ugotavljamo, da stvari eh, ne potekajo eh, zelo. Eh, V redu in um, naj se dotaknem torej tudi vprašanja usklajevanja politik. Tudi to je težko doseči in eh, kaj ti ne vemo, kdo je subjekt pri teh eh, strategijah. Um, torej, ali smo to mi kot evropski parlamentarci, eh, kot evropski poslanci? če tega ne bomo mi počeli, potem kdo bo storil? In je to dejansko tista točka, ki je najbolj boleča, kako lahko sploh deblokiramo to situacijo. Tukaj pravzaprav gre samo za uporabo veliko lepih besed. Skušamo s temi besedami dejansko začeti izvajati in uresničevati Lizbonsko pogodbo, to da nismo sposobni najprej pomesti z eh, ključnimi problemi, ki, naj nas, ki, naj, ki nas najbolj skrbijo. In še druga točka, posebno pozornost ste namenili eh, vprašanju večstranskosti oziroma dvostranskosti. Jaz mislim, da tudi v zvezi s tem To vprašanje sicer se navezuje tudi že na prvo vprašanje, ki sem se ga lotil, ampak spet, kdo je tisti, ki usmerja, ki sprejema ključne strateške odločitve v okviru tudi Združenih narodov. Večkrat smo se tudi temu posvečali in torej sprašujem se, imamo Evropsko unijo, komisijo in države članice. Ali ne razpolagajo z dovolj možnostmi, da se eh, uveljavijo v mednarodnih forumih, tudi takrat, ko so prepričani v relevantnost svojih eh, odločitev. Zakaj ne bi bili nekoliko bolj ambiciozni, zakaj nismo bolj organizirani, torej na tak način, da bomo lahko pokazali svojo težo v ustreznih forumih, eh, recimo v okviru programa za razvoj Združenih narodov. Seveda, ampak predvsem v okviru drugih mednarodnih forumov, kot naprimer Svetovna banka, kaj tudi Svetovna banka, se lahko moti oziroma v okviru fa, Eh, torej organizacije FAO, tudi tamle se pogovarjamo o vseh mogočih zadevah, ampak seveda tudi tamle, ko sprašujemo, ali so izvedli naprimer študijo eh, o morebitnem vplivu eh, reforme skupne kmetijske politike, kar zadeva razvojno politiko, potem odkrijemo, da ne obstaja nikakršne tovrstne študije. In torej mislim, da je to lahko pomembno, tudi kar zadeva večstranskost. In tretje vprašanje, in tukaj mislim, da imamo tudi nek skupni interes in sicer, da se malo bolj poglobimo v to zadevo. Moram priznati, da se ne strinjamo vedno vsi, ampak vprašanje je naslednje. Sicer, ali ne bi morali morda ponovno postaviti v središče naše pozornosti, kar zadeva razvojno politiko, predvsem interese in potrebe najrevnejših držav. Imamo nič koliko stroškov, ki so lahko upravičeni do sredstev iz iz um, razvojne pomoči. Ampak seveda imamo na eni strani države v usponu, imamo naprimer, ampak tudi države kot je recimo Libija. Mislim, da bi bilo res škandalozno uporabljati sredstva iz razvojne pomoči uh, za potrebe e, Libije, kajti vem, to bi bilo res. Uh, nesprejemljivo, glede na to, da obstaja nič koliko drugih situacij v veliko ranejših državah. Potem imamo tudi na naprimer Kitajsko, Indijo, Kitajska je že skoraj bogata država, pravzaprav ni niti več država v usponu. Ali mislite, da je eh, lahko še vedno Kitajska upravičena do sredstev iz razvojne pomoči? To so stvari, o katerih je treba razmisliti. In še neka četrta točka, pravilno ste poudarili kako Francija pomembno prispeva k svetovni politiki, kar zadeva razvojno pomoč. Imamo absolutne številke, imamo tudi potem relativne številke, ampak kako si predstavljate recimo evropsko ulogo na tem področju, evropsko soglasje, ali mislite, da je treba spremeniti te odnose, ali mislite, da obveznosti, ki so bile sprejete leta 2005, so še vedno aktualne ali pa ne. Recimo, država naj bo velika ali majhna, če je sposobna doseči pragni cela 7 odstotkov eh, BDP-ja, potem seveda je dosegla, je izpolnila pričakovanja z področja eh, razvojne pomoči. In še zadnja stvar, razlika med posojili oziroma donacijami, torej nepovratnimi sredstvi. Ali ne mislite, da bi bilo potrebno se postopno odpovedati politiki posojil v vseh državah, ki imajo probleme z eh, vodenjem in upravljanjem, kajti 20 let po. Uh, mirovni pogodbi je bilo ugotovljeno, da eh, pravzaprav torej, eh, politika posojil ni več eh, sprejemljiva. Kajti v resnici ta posojila so bila sredstva. Eh, nepovratne narave. Ali ne bi bilo torej veliko bolj razumno uh, raje predvideti vnaprej uh, um, to pomoč v obliki donacij, torej nepovratnih sredstev, raje kot da se vedno poslužujemo ene in iste formule, ki eh, škoduje uh, pravzaprav uh, ravnejšim državam in to je tudi zelo vprašljivo. Hvala lepa, gospod Görens. Nimam drugih prijav k besedi, zato bom nemudoma predala besedo Evropski komisiji najprej ne. Niste zaprosili za besedo? Ne. V redu, potem bom takoj prepustila besedo gospodu Bakeju in gospodu Kristu, ki bo sad govorila na postavljeno vprašanje. Hvala, predsedujoča. Najprej naj povem, da gre za poizvedovalno misijo in tukaj odgovarjam na vprašanje gospe Keller. To je poizvedovalna misija. Uh, Eh, torej francoskega parlamenta, ki lahko dejansko vzpostavi to vrstne skupine, to vrstne misije, zato da razčisti določena vprašanja. In imamo poizvedovalne misije, ki nam omogočajo, da razumemo, kako delujejo določene stvari oziroma da predlagamo tudi izboljšave morebitnih sistemov. To je torej poizvedovalna misija. Kaj je spodbudila vzpostavitev take poizvedovalne misije? Iz vprašanj gospe Keller in gospe, gospoda Grnsa ugotavljamo, da lahko rečemo, da obstajajo določeni elementi, ki so spodbudili k temu in sicer kako potekajo te dejavnosti, kako se usklazujo različni akteri. To so vprašanja, ki si jih je postavil francoski parlament in glede na pomankanje odgovora je potem parlament sklenil, da ustanovi to poizvedovalno misijo. Glede na ostale vprašanja, gospe Keller, kateri je interes Francije pri vsem tem, kaj vi mislite za besedami interes Francije? Uh, torej, jasno želimo povedati, da Francija dan danes Eh, glede na to, da eh, je eh, okvir predvsej nejasen, naj bo dvostranski, naj bo večstranski, včasih je vse skupaj celo nenadzorovano ali nenadzorljivo. Torej, v takem okviru Francija ne, ni sposobna potegniti nikakršne, ne, nikakršne koristi od pomoči, ki jo ponuja. Seveda, včasih se uporablja francoska zastava ali uh, evropska zastava, uh, ki jo označujeta, da je pač prišlo do te ali one pomoči. To tudi nakazuje določena vplivnost te ali one države. Recimo uh, imamo gospo predsednico Žoli, ki je ob koncu neke seje je izjavila, mi se ne soočamo z vašim problemom, kajti mi norvežani nismo nikoli bili kolonizatori. Ja. Torej, očitno je, da države, ki so bile kolonialne države, so skušale vedno ohranjati privilegirane odnose z bivšimi kol kolonijami, morda zato, ker se jim je to splačalo oziroma ker so želeli dati svoj doprinos, ampak seveda tudi razvojna pomoč je nek politični odnos, ki je nezanemarljiv. Mimo vsega tega, takrat, ko je padel berlinski zid, ko smo začasno prišli iz bipolarnega sveta v večpolarni svet, smo ugotovili, katere so bile številke. Številke razvojne pomoči so padle po celem svetu in potem septembra je prišlo ponovno do povišanja številke razvojne pomoči. Torej, očitno nekaj tiči za vsem tem. Obstajajo določene geopolitične odločitve rešitve in kar skriva seveda tudi določene varnostne vidike, kar je nezanimljivo, kar zadeva Francijo. Seveda ne moremo reči, da ni tudi nekih drugih skritih misli in namer in drugih potreb, ki jih zasledujemo za razvojno pomočjo. To je nedvomno res. Toda, ko govorimo o razvojni pomoči, Naj obrazložim genezo razvojne pomoči v Franciji. To je seveda dediščina neke krščanske tradicije in tudi deločene oblike neokolonializma, seveda odnosi, privilegirani odnosi med Francijo in francosko govorečimi afriškimi državami. Eh, tukaj seveda to predpostavlja, da imamo dva partnerja, se pravi, eh, da eh, razvojna lahko, pomoč lahko poteka samo v okviru nekega partnerstva. Tukaj gre za partnerstvo med državo donatorko in državo korisnico. In še zadnja točka, nedvomno, mm, ko govorimo o politični razsežnosti, seveda to je zajeto tudi v našem poročilu. Seveda, ko govorimo o geografski porazdelitvi, ko govorimo o osredotočenju na podsaharsko Afriko. To je povsem razumljivo, kajti tukaj gre tudi za politiko, ki privilegira bližino z določenim svetom. Kaj ti eh, drugače je vse skupaj tudi težje nadzorljivo. Kar, je, mm, mm, kar pa zadeva predlog gospoda Görenza, to je tudi v našem poročilu. To, da smo dali prednost posojilom eh, napram donacijam, je privedlo do tega, da najrevnejše države, ki niso sposobne eh, vračati eh, posojil, tegajo, da postanejo še revnejše. To je to, kar ste vi eh, predlagali in mi temu nasprotujemo. Hvala. Da dopolnim besede kolege Bakeja, naj opozorim na nekaj vidikov. In sicer, kar zadeva težave, s katerimi se soočamo pri uh, sami vidljivosti naših dejavnosti, naših aktivnosti. V okviru poizvedovalne misije smo podali nekaj priporočil. Zato, da bomo bolj pregledni, da bomo izboljšali naše instrumente, predlagamo, da izboljšamo institucionalno arhitekturo francoskih orodij, zato da bomo imeli tudi večjo politično učinkovitost. V ta namen predlagamo, da vključimo v večji meri, da, da ima torej parlament večjo udeležbo in torej zato, da da ima, bo odigral pomembnejšo ulogo v okviru sprejemanja tovrstnih politik, zato da organiziramo vsako leto neko razpravo ob udeležbi eh, francoskega parlamenta, da pritegnemo parlament tudi k preverjanju in reviziji eh, tovrstnih eh, razvojnih politik. Torej, mi imamo celo vrsto predlogov v zvezi s tem in si želimo, da pride do njihovega uresničevanja, zato da izboljšamo našo politiko in da pride do večje udeležbe in upletenja zaposlenosti parlamenta v zvezi s temi vprašanji. Kar pa zadeva vprašanje, ki je bilo postavljeno v zvezi s soglasjem. Seveda, tudi mi si nadejamo, v, in to je bilo izraženo v naših predlogih, želimo izboljšati iskrenost in preglednost naše predanosti, kar zadeva razvojno pomoč, zato da bomo torej tudi spoštovali mednarodne obveznosti, ampak zato da bomo spoštovali poštovali uh, eh, priporočila OECD-ja. Tukaj imamo seveda vrsto vidikov, ki jih eh, ne bi bilo potrebno upisati v proračun, ampak seveda pri tem moramo zagoviti vsekakor določeno strogost in preglednost. Gospod Görenz, vi ste omenjali vrsto odnosov. Mislim, da bi bilo zanimivo podbuditi tudi bolj aktivno partnerstvo z Evropskim parlamentom. Mislim, da bi bilo zanimivo eh, vzajemno izmenjati znanja, postaviti eh, na noge skupne strategije. Nekaj nam primankuje in sicer pri, v okviru naših držav ne prihaja do zadovoljivega seznanjanja javnosti s temi vprašanji. Gospa Keller je omenjala, dejstvo, da boj proti revščini je temeljnega pomena. To, da, če, to, da tega ne bomo uresničili, če ne bomo pritegnili k strategijam večino naših prebivalstev. Zato potrebujemo pravo komuniciranje in pravo izmenjavo znanja moramo torej delati na načelu vzajemnosti. Samo to nam bo omogočilo, omogočilo da sprožimo proces, ki nam bo dosegel, da a, uresničimo večjo stopnjo, več, več sinergije v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa. Gospa Atuf. Merci. Uh, pour ma part, je ne suis... Voilà, les pas. Jaz sicer nisem članica odbora za razvoj, ampak odbora za zunanje zadeve. Torej, rečeno je bilo, da, je treb, da se je potrebno pogajati z državami, kajti včasih ne ravnajo tako, kot bi bilo treba. Ampak glede na to, kar se je dogodilo z ozirom na arabsko pomlad, mislim, da bi bilo potrebno ponovno zagnati pogajanja. Eh, z nekaterimi državami, potrebno bi bilo sodelovati z ljudstvom, ne pa z vsemi akteri. Morda bi bilo potrebno si vzeti nekaj časa za to, da se pogajamo z uh, prebivalci, ne pa z. Uh, vladnimi organi. Vemo, kaj se je zgodilo v Libiji oziroma v Tuniziji, vemo, kaj se je dogodilo z Gaddafijem, vemo, da smo se po pogajali z Benalijem in ob tistih priložnostih eh, prebivalstvo, ljudstvo ni bilo soudeleženo. Kaj naj torej storimo, kako naj postopamo v prihodnje? Glavna prioriteta v tem trenutku je predvsem sodelovanje s podsaharsko Afriko, ampak vemo, da tudi tamle mnogi vladarji v tistih državah ne predstavljajo zares svojih prebivalcev, svojih eh, ljudstv kaj naj se še pogovarjamo s takimi avtokrati. Moramo pomagati ljudem, da se rešijo revščine. Ali je naš cilj to, da spodbujamo nelegitimne vlade? Pred nekaj leti sem se srečala na Ministrstvu za zunanje zadeve z nekim uradnikom uh, iz tamkajšnjega ministrstva. Uh, In uh, takrat mi je bilo poudarjeno, da seveda moramo se najprej postaviti v stik s predstavniki ljudstva, ne pa prisluhniti samo vladarjem in torej vodilnim v nekaterih državam. Ampak kaj počenjamo? v afriških državah obstajajo določeni vodilni, ki si res želijo pomagati svojim ljudem, da izidejo iz revščine. In eh, dejansko mi si želimo takih odnosov, želimo merila, želimo, da bodo ti ljudje lahko plačevali resurse po pravi ceni, da ne bodo, se ne bodo počutili manj vredne napram nam. In eh, torej, mislite, da moramo še vedno ohraniti to vrsto razvojno, uh, razvojni odnos ali pa je bolje, da vzpostavimo uh, bolj egalitarni, torej partnerski odnos? Hvala lepa, prepustila bom zdaj besedo gospodu Kristu. Naj se navežem na zadnje eh, vaše besede, torej partnerstvo. Uh, dejansko to je tudi bil eden od glavnih eh, izzivov in ciljev Lizbonskega vrha in sicer uh, novi odnosi med Evropo in Afriko, vzpostavitev teke takega novega enakovrednega partnerstva. Sveda tukaj je ničkoliko težav. Uh, kakršne vrste odnosov naj imamo z vrsto režimo. Mislim, da tu vsaj mi na naši strani smo že ustavili neko parlamentarno diplomacijo, eh, prek katere skušamo se sestajati z izvoljenimi predstavniki, imeti konstruktivne plodne odnose, ki naj omogočijo, da izmenjujemo eh, mnenja, da eh, spoznavamo drug drugega, spoznavamo institucije drug drugega. In tudi, da se spoznavajo tudi podjetniki vzajemno. Eh, želimo vzpostaviti torej politične odnose, kajti mi smo politiki in ta parlamentarna diplomacija mora biti še okrepljena. Drugi dejavnik za izboljševanje odnosov je decentralizirano sodelovanje. Decentralizirano sodelovanje je odlično orodje, ki omogoča enemu mestu, enemu združenju napram drugemu, da ustvari neke odnose, ki bodo potem ustvarjali ustvarjali nek pravni okvir in eh, kajti, ki bodo spodbudili potem pravno državo. In torej vemo, da pravna država je eden od glavnih ciljev eh, OECD-ja. Ampak res bi bilo morda nekoliko pretirano si zamišljati, da čez noč bomo lahko spostavili take odnose. Pomislimo na Tunizijo, tam gre za neko ustajo, ki se je začela eh, prav pri samem ljudstvu. Torej, in ravno ta ustaja je omogočila potem eh, uveljavitev demokratičnih eh, težen. Mislim, da lahko sicer usmerjamo dogajanja eh, v določenih državah, kjer še vedno obstajajo režimi eh, ali pa tudi ne, ampak tega ne bomo nikoli dosegli, če ne bomo imeli parlamentarne demokracije, če ne bomo imeli odnosov med posameznimi mesti, med posameznimi regijami, združeni, če ne bomo imeli torej to vrstnih orodij. Lažje je kritizirati, izražati razočaranje, kot pa vzpostavljati pravih eh, pristnih instrumentov. Seveda nimamo nobenega posebnega goriva, ki bi nam omogočil, da a, eh, spremenimo stvari kar čez noč, da spremenimo avtoritarnih režimov nimamo nobenega orodja, enostavnega orodja dan danes za to, da spreminjamo teh eh, okolišin, ampak je pomembno, da to dosežemo prek eh, parlamentarne diplomacije z decentralizirano politiko sodelovanja, morda na tak način bomo lahko spremenili stvari. Hvala. Če smem še nekaj dodati, <laughs> kako besedo, imate prav. Obstajajo države, ki zavračajo pomoč, eh, nekateri govorijo o, usodno, o neki usodni pomoči. To, da ko imamo partnerstva, kaj to pomeni? Pomeni, da se pogovarjamo um, med enakovrednimi Torej, recimo, da smo uh, mi ponudili pomoč uh, za, aliono, za ta ali oni projekt, ki ni bil nujno projekt, ki so ga izbrali tudi v dotični državi. Uh, če se bomo lotevali stvari na tak način, potem bo vsega konec. Ne, mi moramo imeti prave partnerstva. Recimo, ko smo, šli, ko smo se podali v Vietnam, z, um, spominjam se delovanja francoske agencije za razvojno sodelovanje stanovanje. E, pogovarjali smo se z nekim državnim predstavnikom, tam ne gre ravno za demokratično državo, imeli smo torej določene predstavnike pred nami in so rekli to, ja, to pa ne. E, seveda, pri tem pa seveda smo morali upoštevati, kaj je lahko zanimivo zanje, kaj je lahko zanimivo tudi z našega zornega kota. In vam lahko zakotovim, da samo če upoštevamo oboje, potem bomo imeli odgovoren dialog in boste točno vedeli, v katero smer boste šli. In eh, vam lahko zagotovim, da nekateri celo raje se odpovejo določeni pomoči, rajko da bi bila usiljena. In druga stvar. Tukaj gre tudi še za neko drugo prakso na področju razvojne pomoči, ampak to je samo razvojna pomoč med avednicami, to ni prava razvojna pomoč. To je pač recimo samo eno plenjenje, recimo da mi ponudimo neko pomoč, ampak v zameno za dovoljenje za izkoriščanje nekih rudnikov. To ni prava razvojna pomoč in torej, tako kot sem prej povedal, zato da imamo pravo partnerstvo, moramo imeti dva partnerja in seveda tudi nujno z nekimi političnimi režimi, ki niso ravni tisti, ki bi si jih želeli, ampak seveda ne z režimi, ki so reh, res perverzni in ki dejansko uh, povzročajo uh, samo uh, dodatno revščino za svoje prebivalce. Uh, Ko govorimo o decentralizirani razvojni pomoč, seveda to je nekaj zelo pozitivnega, zelo pametno je, da pritegnemo k stvari tudi lokalne skupnosti, kajti ti instrumenti se ne bodo razvijali, če. Če, bomo, eh, če, če razvojne pomoči eh, ne bomo eh, razvijali ob udeležbi lokalnega prebivalstva. Kajti eh, v teh državah obstajajo ljudje, ki trpijo, ki uh, res uh, trpijo za, za hudimi bolečinami in uh, zato je treba tudi ustrezno razložiti, kako poteka ta decentralizirana pomoč. Kajti lokalnim skupnostim je treba dati razumeti tudi, kateri je njihov lokalni interes. Zato bi si želel, da decentrirano sodelovanje uh, bi moralo biti hkrati tudi uh, minimalno centralizirano kajti veliko razvojne pomoči gre v smer Nigerija, Burkine Faso, Nigerije in, eh, oziroma Malija. Seveda to so med navednicami enostavne države, vemo, kaj, kolikšna je tam kaj revščina, vemo, kaj se dogaja tamle, ampak seveda bi bilo koristno, da bi pomoč tudi usmerili drugam, zato bi potrebovali neko minimalno stopnjo centralizacije, usklajevanje te decentralizirane pomoči in dejansko moramo razmisliti tudi o tem, kaj se dogaja na področju decentraliziranega sodelovanja. Hvala. Okay, voilà. Personne ne plus la parole. <clears throat> Želi še kdo spregovoriti? Ne, v redu, potem se bomo še enkrat zahvalili gospodu Kristu in gospodu Bakeju, ki sta dejansko prišla sem k nam in spregovorila o tej poizvedivalni misiji. Seveda si želimo, da bi ohranjali to vrstno tesno sodelovanje z nacionalno skupščino, tako kot veste. Jutri popovdne bomo imeli tudi razpravo z nacionalnimi parlamenti, vključno s francoskim parlamentom, o pogojnosti tudi razvojne pomoči in sicer, ki mora biti pogojena z spoštovanjem spoštovanjem človekovih pravic. Hvala lepa. Za dve minuti prekinjam sejo. Hvala. Voilà. Nous passons maintenant à la... Voilà, prehajamo zdaj k predstavitvi uh, in sicer uh, gospe Levin. Ne vem, če sem pravilno izgovorila vaše ime, Levin, in torej uh, sicer kar zadeva tudi mnenje k poročilo eh, odbora za ribištvo in sicer v zvezi z ribolovnimi možnostmi in finančnim prispevkom predvinjen v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Marokom. Predajam besedo gospe Levin, izvolite. You, Hvala, predsedujoča. Pravkar sem prišla iz odbora za ribištvo, kjer smo razpravljali točno o tej zadevi s kodom Hoglandom poročevalcev iz eh, skupine Alde. Naj tem odboru poročam nekaj o tem sporazumu. Prvi sporazum o ribištvu z Marokom je bil podpisan leta 1995. Takrat je bil to najpomembnejši sporazum o ribištvu med Evropsko unijo in tretjo državo. Vendar pa strani nista, dobili, nista dosegli sporazuma o podaljšanju protokola do, v letu 1999, tako da ni bilo takega protokola do leta 2007, ko je bil sprejet protokol oziroma sporazum o sodelovanju, o partnerstvu, ki pa je potekel februarja tega leta. O čemer zdaj govorimo? Govorimo o provizoričnem podaljšanju veljavnosti tega sporazuma. O tem začasnem podaljšanju smo v januarju in februarju s komisijo intenzivno razpravljali. Naj vam nekaj povem o tem, zakaj govorimo samo o začasnem podaljšanju protokola, ne o novem sporazumu ali celotnem sporazumu. Maja 2009 je ta odbor, odbor za razvoj, zaprosil pravno službo Evropskega parlamenta za mnenje glede zakonitosti tega sporazuma. Kaj ti? Te? Ta sporazum tudi pokriva vode Zahodne Sahare. Zahodna Sahara je teritorij brez lastne vlade, Maroko pa ga obravnava kot del svojega ozemlja. Ljudje iz Zahodne Sahare tega nikoli niso priznali, tudi njihovi predstavniki, ne pa tudi nezruženi narodi. Združeni narodi Maroka tudi niso opredelili kot upravljalca Zahodne Sahara, je pa v bistvu upravljalec de facto na tem območju. Na osnovi različnih resolucij Združenih narodov in tudi Varnostnega sveta iz leta 1992 bi moral biti ta spor rešen z referendumom, tako da bi omogočil lokalnemu prebivalstvu, da izrazi svojo voljo glede samo odločbe. Vendar pa se ta referendum še ni izvedel, kajti obe strani še nista dosegli sporazuma glede tega, kdo naj bi smel voliti. Zato zahodne saharčane skrbi tudi vedno večje število naseljencev iz Maroka na njihovemu zemlju, kar spodbuja maroška vlada in zdaj veljajo tudi za lokalno prebivalstvo Maroka. Mnenje pravne službe naj bi povedalo, ali je ta sporazum, v katerem imajo maroški ribiči dostop do voda Zahodne Sahare v skladu z mednarodnim pravom. Po poletnih počitnicah 2009 smo dobili od pravne službe ustrezno mnenje, ki je bilo obrazloženo v tem odboru in njihov odgovor je bil ne. Pravna služba je svoje mnenje utemeljila na pravnem mnenju bivšega svetovalca za pravne zadeve Hansa Korela. In sicer, da je mogoče izkoriščati naravne resurse eh, teritorija brez lasne oprave, če to izkoriščanje ustri za volji eh, prebivalstva na tem teritoriju in koristi tem ljudem. Parlamentarna pravna služba je poročila, celoten sporazum, vse številke, dejstva in dokumente, do katerih so lahko prišli preko komisije in niso našli nobenih dokazov za to, da bi ta sporazum koristil lokalnemu prebivalstvu ali da bi bil v skladu z voljo zahodnih saharčanov. Zato je pravna služba parlamenta priporočila, da se sporazum razveljavi ali pa se izpogaja nov sporazum, ki bo upošteval interese Zahodne Sahare. To mnenje je bilo predloženo tudi odboru za ribištvo, prišla so različna vprašanja in pritisk strani poslancev in zato je prišlo do postavljanja vprašanj Maroko. Glede tega, ali ima lokalno prebivalstvo kakršne koli koriste od tega sporazuma. Maroške oblasti niso odgovorile na ta vprašanja. Augusta je potekel lansko leto, 2010 je potekel rok. Komisija je do takrat pričakovala odgovore Maroka, ki bi jih lahko potem proučila in ugotovila, ali je sporozum skladu z mednarodnim pravom ali ne. In da bi se lahko potem pogajala za novi sporozum, ker je protokol je februarja prenehal veljati. Vendar pa Maroko ni podal nobenih odgovorov do 13. decembra lanskega leta, dva meseca pred potekom sporazuma oziroma protokola. Dejstva, ki so jih predstavili, so bila zelo površna. Gre za PowerPoint prezentacijo, ki jo boste našli sekretarjantu odbora za ribištvo. Vsi poslanci imajo dostop do tega poročila gre bolj za opis eh, ribiške politike Maroka, nikakor pa ni ocena tega sporozuma o ribištvu, sploh ne omenja Zahodne Sahare in če zelo površno. Mm, zelo površno govori o nekih eh, investicijah v Maroko, to pa je tudi vse. Komisija je zaradi tega zaprosila parlament in svet za podaljšanje tega protokola za eno leto. Začasno podaljšanje bi omogočili komisiji, da prouči dejstva in ugotovi, kako naprej s tem sporazumom. Odbor za ribištvo je bil zelo razočaran nad komisijo, kajti poročevalec v odboru za ribištvo ima edino poročilo o ceni prejšnjega sporazuma, ki ga je pripravila svetovalna služba, svetovalna agencija, neodvisna svetovalna agencija. To poročilo je na voljo samo v francoščini, poročevalec v odboru za ribištvo pa ne govori in tudi ne razume francosko zato bi bilo potrebno to oceno prevesti, tako da bi lahko poročevalec opravil svoje delo. Zato. Šele sedaj razpravljajo o tem v odboru za ribištvo. Podaljšanje tega protokola poteče februarja, to se pravi, da to počnemo v zadnjem trenutku. Naj vam podam nekaj razlogov, mojih razlogov za to, da sem proti začasnemu podaljšanju veljavnosti protokola. Kot prvo se mi zdi nespremljivo, da je Maroko popolnoma ignoriral vprašanja komisije glede koristi zahodnih saharčanov in njihovih željam. Maroko je bil preprosto tiho. Leta 2009 je odbor za ribištvo Maroko zaprosil za obisk delegacije, študijski obisk, enkrat v letu 2010. V mesecu maju smo dobili pismo moroške vlade ali moroških oblasti, v katerem so sporočili, da žal ne morejo sprijeti naše delegacije v predlaganem obdobju. Predlagano obdobje pa bilo enkrat v letu 2010, kar pomeni, da niso želeli, da pridemo. Tako smo zadevo razumeli mi. Če bi torej izrazili soglasje za ta protokol, bi priznali delovanje Maroka in to je popolnoma nespremljivo, da ne odgovarja na komisijsko vprašanje in ne sprejema delegacije Evropskega parlamenta. Zdaj imamo to študijo, to oceno v angliščini in francoščini, vsak jo lahko prebere. In to je najbolj negativna študija, v primerjavi z vsemi sporazumi, ki smo jih kdaj ocenjevali v odboru za ribištvo. Gre za izčrpanost staležev, pravzaprav vsi staleži rib so izčrpani. Samo eh, na jugu imamo izčrpano ne staleže sardel. Gre za mešano ribištvo, kjer imamo tudi eh, šure in skuše, ki so že prav tako prekomerno izkoriščene. To torej ni priporočilo, pred nekaj minutami smo v odboru za ribištvo o tem govorili in nekdo je dejal, da Evropska flota polovi zelo malo rib na tem območju. Pa vendar gre za pomembno načelo. Evropska unija je namreč eh, podpisala, da bomo sklepali sporazume pri staležih, ki bodo presežni. Nikakor ne bomo sklepali sporazumov eh, za državami, kjer bo dostaleži zmanjšani. To se pravi, da nimamo razloga, da bi podaljšali sporazum. Drugo vprašanje je vprašanje sektorske podpore, ki je pomembno za ta odbor, odbor za razvoj. 13 milijonov 500 tisoč evrov. Naj bi vsako leto podpiralo sektorsko ribiško politiko, lokalno ribiško politiko v Maroku. Študija je pokazala, da, samo 15 odstotkov, da so porabili samo 15 odstotkov tega denarja. Torej gre za problem absorbiranja sredstev, črpanja sredstev. Maroko pravi, da gre za 0,2 odstotka vseh investicij na področju ribištva v Maroku v letih 2008 do 2010. Cilj maroškega ribiške politike je povečati domačo proizvodnjo. Sektorska podpora se zdi Maroko dokaj nepomembna, zato se tudi ni vlagalo v razvoj ribištva v Maroko. To je sklep iz eh, študije, ki načeloma pravi, da gre za probadlo politiko in podporo sektorja ribištva. Pomembni vidik tega sporozuma je tudi ekonomičnost oziroma dobičkonosnost tega sporozuma. 1,9 milijona so plačali lastniki Flo 36, pa davkoplačevalci. 90 odstotkov nosi torej država oziroma davkoplačevalci. To je najvišja stopnja pri vseh eh, ribiških sporazumih. Ampak ta sporazum je zanimiv še po drugi strani, ker je najmanj stroškovno učinkovit od vseh sporazumov. Skladu za oceno je vsak evro, ki se porabi, prinesel nič cela dva evra posredne ali neposredne dodane vrednosti. To se pravi, da je to najnižja stroškovna očekovitost med vsemi sporazumi. Ocena tudi kaže, da niso bile spoštovane določbe o veznem istovarjanju, kar bi morali storiti. Prav tako ta študija pravi, da to ne vpliva na stabilizacijo evropskega trga, zaradi tega, ker gre za zelo majhen delež pokrivanja potreb evropskega trga. Citiram to poročilo, ki pravi, da so rezultati doseženi z zelo visokimi stroški. Če povzamem, V odboru za proračun so prav tako pripravili mnenje. Odbor za proračun prav tako priporoča, da ne podpremo eh, podaljšanja sporazuma. To ni eh, dober eh, posel, tudi ne za Evropsko unijo. Poročevalec odbora za ribištvo prav tako zavrača podporo sporazumu. In to je tudi priporočilo poročevalke v odboru eh, Deve, torej vašem odboru. Naj prav tako omenim, da so morda tukaj politični razlogi, iz katerih eh, bi lahko. prišli to ugotovitev kot na zadnjem strasburškem eh, zasedanju, ko je šlo za sodbo Evropskega sodišča, kar me je zelo razočaralo, vendar pa moramo biti zelo previdni pri tem, kar bomo izbrali kot pravo stran, na kateri naj bi se znašli po arabski pomladi bi morali ponovno razmisliti. Mislim, da ni najbolje, če preprosto ignoriramo mednarodno pravo in načela okoljske vzdržnosti ali pa čiste ekonomike. Zato priporočam, da ne soglašamo s podaljšanjem tega sporozuma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Levin. Besedo predajam sedaj poslancem in poslankam. Začnemo pri gospodu Devi. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Popolnoma se strinjam z gospodovin, ki je zelo mirno in potrpežljivo predstavila vse razloge, zakaj naj ne podpremo tega sporozuma. Situacija je obupna. Prebivalci Zahodne Sahare živijo v taboriščih, Tam se gradi tudi zid, ki je kot veliki kitajski zid, mi pa preprosto zatiskamo oči. In to ni prav. Ali bo parlament in Evropska unija nekaj dejansko zastopal ali pa ne. In če se bomo za nekaj zauzemali, se moramo zauzemati za demokracijo, za človekove pravice, za pomoč šipkejšim. Braniti moramo revne in šibke. In to so obogi ljudje, ki so jih zaprli v taborišča. In to moramo nekako staviti. Ne smemo dovoliti takšnega kolonialističnega duha, da obvlada eh, to državo. Pomagati moramo obema stranema, tako da boste našli nek sporozum, ki bo v skladu z mednarodnim pravom. Moraj bi reči, dovolj je dovolj. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur Deva. La parole. Hvala lepa, gospod Deva. Zdaj gospod Berman. Hvala lepa. O, v, v imenu gospoda Nojzerja, ki ga danes ni tukaj, je pa poročvalec v senci, naj izrazim občudovanje za to jasno poročilo oziroma osnutek eh, mnen, poročila gospe Löwen. Poročilo odlično z argumenti, tudi v natančnosti besedila. Če sporozum o ribištvu nima nobenih pozitivnih učinkov na maroško ribištvo, in tudi ne na lastno zaposlovanje, zelo malo delovnih mest se odpira na tem področju, ko se kršijo določbe v veznem istovarjanju, ki jih je pripisuje Evropska unija, ko gre za neučinkovito črpanje evropskih eh, sredstev zaradi tega, ker je učinkovitost tako nizka, če se pretirano izkorišča, prekomerno izkorišča ostane že vseh rib, moramo biti izjemno previdni. Tukaj se lahko samo vprašamo, kakšna je sploh potreba eh, po takšnem sporazumu. Tudi zakonitost takšnega sporazuma je zelo vprašljiva, ampak parlament eh, se prejšnji teden ni odločil, da bo preverjal zakonitost tega sporazuma, kar zelo obžalujem. Na vsak način pa ta sporazum ne koristi prebivalcem Zahodne Sahare. Nobenih eh, podatkov ni o tem, da naj bi. če ne bomo mednarodnega prava tukaj zaščitili, kdo ga bo. Zato popolnoma podpiramo Izabel Löwen. Hvala lepa. Monsieur. Absolutno, gospod Vajgen, izvolite. Uh, Hvala, predsedujoča. Najprej naj se zahvalim kolegici in poročevalki Ljubin za. No, odlično predstavitev, zahvaljujem se vam tudi, ker niste vložili samo znanja in podatkov, ampak ste zadevo postavili v pravi politični kontekst, za kar vam čestitam. Tudi sam sem se zelo slabo počutil v prejšnji teden v Štrasbore, ko smo dejali ne mednarodnemu pravu. Tukaj gre za nezaupanje v mednarodno pravo mislim, da si ne moremo privoščiti to vrstnega ravnanja, kaj ti v tem trenutku ni boljšega načina za zaščito revnih in izkoriščenih, kot je uporaba mednarodnega prava. Gre za spoštovanje ali nespoštovanje mednarodnega prava. In seveda, gre za izjemno politično vprašanje ne bom se izpuščal v, v čisto eh, politične vidike eh, problematike. Dovolj je, če se zavedamo, da se tukaj igramo s kredibilnostjo, verodostojnostjo Evropskega parlamenta. Če bomo prisluhnili samo enostranskim interesom ene države in lobijem, Tukaj gre za jasen primer nespoštovanja mednarodnega prava. Dejstvo, da se je Maroko obnašal tako, kot se je, ko smo zaprosili za podatke, ko smo zaprosili za jasne podatke o tem, kaj se dogaja z denarjem, ki ga vlagamo v ribištvo je pokazalo, kako varnega se počuti Maroko pri okupaciji teritorija, na katerem nima nobene pravice biti. Edino pravico in mandat, ki ga Maroko tam ima, je, da organizira referendum o samo odločbi zahodnih saharčanov in nič drugega. Vse ostalo je kolonializem v najslabši obliki in to je popolnoma nespremljivo. Iz tega razloga in iz razlogov, ki jih je zelo jasno predstavila naša poročevalka, mislim, da nimamo nobene druge izbire, kot da rečemo ne to vrstnemu sporozumu in vztrajamo pri naših partnerjih, v tem primeru Maroku. Ne rečem samo eno. Ko smo zadnjič razpravljali o tem sporozumu, in našem odnosu do njega ter o predlogu našega kolega Dafa glede poklicanja Evropskega sodišča ali ne, je mnogo kolegov govorilo o tem, da moramo upoštevati dejstvo, da je Maroko tako imenovana edina demokratična država, med vsemi arabskimi državami v tem trenutku. To je še en razlog več, zato da bi Maroko moral spoštovati mednarodno pravo. Ne moremo izkoriščati tega argumenta zato, da Maroko omogočamo nezakonito vedenje. Naj ponovim, edino pravo stališče je ne podpreti tega sporozuma. Hvala lepa. Merci beaucoup. Je passe à présent la lepa besedo predajam zdaj gospodu Pongi. Merci madame la présidente. Hvala predsedujoča. Naj se zahvalim poročevalki za njeno mnenje. Uh, Morda jaz bom govoril v nasprotju s tem, kar je bilo povedano danes popovdne v zvezi s to temo. Moram povedati, da ne delim mnenja, ki ga je oblikovala pripravljavka, kaj ti zdi se mi pomembno, da se odbor za razvoj izrazi v prid odobritvi tega sporazuma. Iz dveh razlogov. Tehnični razlog gre za začasni sporazum, ki velja že od februarja 2011 in ki zapade, se izteče februarja 2012. Interes, da ne bi recimo podprli tega, je zelo omejen glede na ribje staleže. Dejansko te ribe so bile že eh, predmet ulova, so bile že eh, predmet trženja in jih ne moramo torej vrniti v morje. Kar zadeva sektorske vidike tega protokola, vsega tega sporazuma, govor je bil o 13,5 eh, milijonov evrov in torej, um, ukolikor bi dejansko uh, sodišče to zavrnil, potem stališče parlamenta bi bilo zelo uh, občutljivo. Dejansko bi bilo potrebno, da. Maroko zavrne delež te eh, začasne, te eh, sektorske pomoči. Ampak predvsem iz političnih razlogov se mi zdi pomembno, da eh, ne zavrnemo uh, tega sporazuma. Uh, v resnici je prišlo do arabske uh, pomladi ki je izredno pomembna in sicer je ključnega pomena, da podpremo tudi Maroko v okviru uh, teh reform in torej uh, zavrnitev tega sporazuma potem bi bila predmet nerazumevanja tudi med tamkajšnjimi prebivalci. Ljudje bi se spraševali, zakaj Evropa obrača hrbet državi, kjer prihaja do pomembnih reform. In torej bom v kratkem uložil uh, predlog spremembe, s katerim bom pozval parlament naj podpreta sporazum izvozu. Hvala lepa, gospod Ponga. Gospod Berman je ponovno zaprosil za besedo. Samo neko pojasnilo, gospod Ponga. Ko, ko ste prebrali poročilo gospoda Haglunda, tamle je jasno, zakaj je prišlo do zamude eh, pri obravnavi z naše strani tega vprašanja. Dejansko. Poročilo je bilo posredovano parlamentu samo junija 2011 in sicer takrat, ko je bil že uveljavljen in sicer od februarja. To je bila napaka strani Evropske komisije, ne pa naša napaka. In to samo po sebi ne, nam ne bi smelo onemogočiti, da polno eh, uveljavljamo naše demokratične pristojnosti. Hvala lepa, besedo predajamo gospodu Martinesu. La verdad es que la intervención del señor Pong...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 lepo mislimo na popolno garancijo na ravni Združenih narodov ali na evropski ravni ali v Evropskem parlamentu, kar zadeva spoštovanje mednarodnega prava. To je določeno in to vzdržujemo. Tako da bi lahko tudi za to predložil dokaze ta sporozum nikakor ne krši obstoječega mednarodnega prava. Verjemite ali pa ne, prav tako velja to kot eh, tisto, kar pravi druga stran, ko pravi, da gre za kršitev mednarodnega prava. Po drugi strani pa gre za to, da se Evropska unija ne bi smela sklicevati na neke zuna, na zunanja mnenja pri teh certifikatih. To so zapletene zadeve, vsi vemo, zakaj tukaj gre. Nekateri od tukaj eh, prisotnih je eh, to tudi vedo, nekateri so nekoliko bolj verbalno bojeviti kot drugi. In tukaj se sklicujemo na solidarnost z um, Zahodnim in Saharčani, gospod Deva je govoril o odgovornosti za ta taborišča. Ampak povejte mi, kje je to? Gospod Deva, govorili ste o teh taboriščih, kje so ta taborišča? Na državnem ozemlju in eh, kako se oblast izvaja na eh, tem teritoriju, kako se upravljajo eh, ta območja. pod kogaršnjo upravo so in kako je s preživetjem tam, kdo skrbi za to, da so vzpostavljeni pogoji za preživetje, kdo je odgovoren za to, povejte mi. In kdo eh, prispeva za šole in sanitarje v, v teh taboriščih? Rekli ste, da je to območje ni pod uh, Maroško upravo, ni pod uh, Zahodno-Saharsko upravo. O čem govorimo in kakšne posledice bi imelo, če ne bi podaljšali nekega starega sporozuma, ne gre za novi sporozum, za to, da premusimo obdobje, v katerem se bomo lahko izpogajali za nov sporozum. Vse smo februarja podaljšali ta sporazum za to, da bi pripravili boljšega. Tukaj gre za nekaj, kar se bo dogajalo od naslednjega februarja naprej. Takrat bomo nekaj morali imeti in takrat bomo morali izvesti pogajanja v skladu z mednarodnim pravom, v skladu z interesi Evropske unije, v skladu z interesi Maroka in v korist prebivalstva ozemlja. Hmm na območju katerega se ribari. Torej potrebujemo boljši sporazum, ki bo boljši za vse strani, boljši za Evropsko unijo, za Maroko in za lokalno prebivalstvo, tako da bo mogoče ribariti v teh vodah. Samo za to gre. In kakšne posledice bi to imelo? To je gospod Pongadoro povedal pri suspendiranju podaljšanja sporazuma, ki zdaj že deluje, če ga podaljšamo za nadaljnih pet mesecev. Kakšne posledice bi to imelo? Sam član tega odbora, tako kot drugi, in o tem bomo prav gotovo glasovali. Ampak nekaj bi vendarle še želel povedati. Na osnovi izkušenj z drugimi državami imamo občutek, da Maroko pravzaprav nima posebnega interesa za podpis eh, tega sporazuma. In če Maroko nima nobenega interesa, potem se moramo vprašati, kakšno alternativo imamo. Kakšno alternativo imamo za Maroko in druge afriške države? Če ne bomo sporazuma podaljšali, se ne bomo pogajali za nov sporazum, ne bomo podpisali novega sporazuma. Se veste, da so tukaj tudi drugi partnerji ali pa tega morda ne veste. Ali pa mogoče ni take države, Kitajska, Indija, Rusija, ki sklepajo ribiške sporazume z državami, ki z nami nočejo več sklepati sporazumov. Tudi jaz imam pravico tukaj govoriti, tudi če se ne strinjate z mano. Vem, da se ti z mano ne strinjam. E, tako se ne strinjaš, da, da se ne morem strinjati s tabo, tako da se sploh ne strinjamo. Ampak tudi to je del življenja, ampak za to ne gre. Maroko. In tukaj izražam svoje osebno mnenje. Tukaj špekuliram kot morda kdo drug. Tisi imam torej, da Maroko ni kaj do, veliko do takega sporazuma. Seveda bi lahko imeli boljši sporazum, od katerega bi imel Maroko več, eh, kjer bi lahko izobrazili bistveno več ribičev, sporazum, ki bo boljši za lokalno prebivalstvo in tako naprej. Izredno pravim, za ljudi, ki živijo v Sahari. Ne za neke politične institucije, za politične organe. Seveda, tudi jaz imam občutek za solidarnost. Vprašanje je samo, kdo s kom. Po mojem mnenju se Maroko zanima za pogajanje z Evropsko unijo samo, če bom vključili tudi nekaj drugih eh, zanimivih političnih eh, komponent. Kar zadeva ribištvo, je tukaj dovolj partnerjev, ki čakajo v vrsti za sklenitev sporazuma z Marokom. In to bi bilo za Maroko tudi gospodarsko bolj zanimivo kot sporazum z nami. Posledice pa bi bile zelo težke za ribištvo naših eh, držav. Pomislite na Senegal, pomislite na druge države. V Senegalu ribarijo ne le ladje Evropske unije, ampak tudi kdo drug. Vemo, kako je stane že tam. Sporazume sklepamo z čisto drugačnimi državami. Kot rečeno, To prinaša zelo slabe posledice za ribištvo. Povedal sem, kar sem imel zapovedati, potem bomo glasovali, sporozumu podaljšali ali pa ne. Imamo kakšne alternative, gre za štiri mesece in če v teh štirih mesecih ne bomo prišli naprej in dobili nek resni sporozum, potem tako ali tako ne bomo prišli nikamor v tem trenutku, ne morem reči nič drugega, kot da gre za gesto, ki je relativno velikega pomena. Drugače pa se pridružujem mnenju kolega Ponge. Hvala lepa, gospod Martinez. Besedo predajam eh, komisiji, Evropske komisije. Gospod Alessandro, če ste lahko kratki, seveda nam boste pomagali. Hvala. Merci, Je vais être... Hvala, gospa predsedujoča. Skušal bom biti kratek, to da število prispevkov k razpravi dokazuje zanimanje, ki ga vaš odbor pripisuje tej temi, temu svežnju, ki je izredno simboličen in pomemben. Skušal se bomo omejiti na bistveno. Eh, ravno kar prihajam s seje odbora za ribištvo, pri Eh, ki se je udeležila tudi pripravljavka mnenja. Skušal bom odgovoriti na različna vprašanja in skušal bom tudi eh, osvetliti zadevo z drugega zornega kota. Najprej ne se zahvalim gospe Lövin za dobro delo, dobro poročilo, ne glede na morebitna razhajanja v zvezi s to ali ono točko. Uh, Po drugi strani je ob svoji predstavitvi eh, zelo jasno prikazala svoje argumente, zelo spretno in torej lahko samo čestitamo. Kljub temu pa obstajajo določene točke, ki si zaslužijo nek odziv oziroma razmislek z naše strani. Najprej, kar zadeva počasnost notranjega postopka med različnimi institucijami, od parafe tega protokola, ki je potekala, če se dobro spominjam, 27. februarja. Dejansko je prišlo do zamude in obžalujemo to zamudo poročevalec eh, odbora za ribištvo je tudi obžaloval dejstvo, da eh, poročilo oziroma da ocena je eh, bila pripravljena v jeziku, ki, je, ki ga ne razume. Seveda razumemo njegovo, njegove frustracije, njegove težave in smo si prizadevali za to, da pride do prevoda tega jezika v jezik, ki mu je bližji, ki ga bolje razume in da lahko tudi torej bolje razume različne odtenke. To je bilo bilo storjeno. Številni eh, govorci so se navezali na eh, um, <clears throat> na poročilo o ceni strani zunanjega uh, subjekta in uh, dejstvo, da rezultati tega poročila, te revizije so daleč od tega, da bi bili zadovoljivi. Res je, da to poročilo je bilo pripravljeno pred časom, že svoj čas in uh, tisti del, ki se navezuje na absorpcijsko stopnjo strani uh, maroških oblasti, Ehm, z ozirom na sredstva, ki so bila namenjena za sektorsko ribiško politiko. Dejansko tukaj moramo poštevati, da prihaja do razlik med prvimi leti obsoja tega sporazuma in naslednjimi obdobji s tem smo bili seznanjeni, o tem smo opozarjali eh, maroške oblasti, da je prihajalo do zamud, do slabega, torej slabe uporabe teh sredstev. Maročani so omenjali vrsto razlogov, pričakovali so nacionalno strategijo um, za. Um, nacional, torej nacionalno ribiško strategijo za uporabo morskih virov. Enkrat, ko je bila ta strategija sprejeta in sprožena, smo ugotovili, da stopnja absorpcije se je eh, odločno izboljšana, to da med tem eh, poročilo, torej ta naknadna ocena je bila že pripravljena in torej to eh, rahlo izboljšanje ni bilo upoštevano v vsebini naknadnega poročila, naknadne ocene. To je seveda podrobnost, ki pa jo velja izpostaviti. Po drugi strani številni govorci so tudi omenjali stalež, ribi stalež. In res je, da natančno branje, natančno branje, objektivno branje tega naknadnega poročila, naknadne ocene kaže, da negativna, negativna preglednica, negativni pregled zadeva celoto ribjega staleža to, da moram povedati, da protokol, ki je bil podpisan z Marokom, pokli, pokriva samo majhno uh, število uh, ribjih vrst in predvsem eh, kar zadeva tudi vrste, ki, jih, um, ki so predmet malega priobalnega ribolova in pa tudi pelagični ribolov. Kar zadeva uh, ribi, staleč, staleč, kar zadeva školjke, eh, to ni pokrito s protokolom, kajti to ni bil predmet pogajanj z maroškimi oblastmi in kajti tudi stanje, eh, torej stalež teh resursov je bil pač tak, da res je bilo nemogoče povečati obremenitve z ozirom na te eh, vrste. Torej, kar zadeva torej ribi stalež, stalež, lahko rečemo, da prikaz je zelo posplošen, v resnici pa si, bi se morali bolj omejiti in se osredotočiti na tiste vrste, ki so zajete v protokolu. Zdaj pa, kar zadeva samo naravo protokola, gre za 12-mesečni eh, protokol, ki je bil izpogajan zakaj zato, da bi poskusili zbrati čim več informacij, ki naj omogočijo službam komisije, da sproži ali pa ne prava pogajanja o nekem prihodnem protokolu, ki eh, bi moral po definiciji trajati veliko dlje kot eno samo leto, kot se trenutno dogaja. Ocenjujemo, da ta Eh, enoletni, torej 12-mesečni protokol predstavlja neke vrste oklepaj, neko umestno etapo pred eh, začetkom morebitnih pogajanj o novem protokolu z maroškimi oblastmi. Imate še eno minuto, ga opozarja predsedujoča. Um, govorite že pet minut in imamo zelo veliko zamudo. Skušal bom biti čim krajši, ampak imam neko sporočilo, ki ga želim prenesti in uh, torej uh, po, potrebujemo nekaj časa, da to storimo. Skušali se bomo torej pogajati z njimi. Ta protokol. Uh, v resnici ni predmet prave, pravih pogajanj, kajti povzema eh, določbe iz prejšnjega protokola z eno izjemo in sicer obveznost eh, pripravljanja poro, poročil strani maroških oblasti glede eh, prednosti, eh, ki eh, nastajajo za vse regije v Maroku. Se pravi, da smo vključili tudi načelo geografske porazdelitve, ki ni bilo vključeno v predhodnem poročilu, eh, protokolu in torej ta dodana vrednost nam omogoča, da ocenimo pred iztekom protokola, ali je vse skupaj bilo utemeljeno oziroma tudi ali more bitna prihodna pogajana bi bila utemeljena z maroškimi oblastmi, kar zadeva more biti podpis dodatnega protokola. S tem zaključujem in upam, da ste zadovoljni, da sem spoštoval čas, ki sem ga imel na voljo. Hvala lepa, absolutno ste se držali časa za govor. Zdaj bom predala besedo gospod Levin za zaključke. Izvolite. Prosim vas, da ste ravno tako relativno kratki. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Mm, odgovorila bi na pomisleke gospoda Ponge. Dejal je, da če tudi če tega ne odobrimo, da še vedno ne bomo mogli vrniti rib nazaj v morje, to drži. Ampak kot je dejal gospod Berman, to je prva, možno, to je prva možnost, da parlament izrazi svoje mnenje. Sej ne gre za napako Evropskega parlamenta. In tukaj je načelo zelo pomembno. Ne glede na to, ali gre za prekomerno izkoriščanje staleže ali neekonomični sporozum, na nek način moramo dati nadomestilo Maroko za ribarjenje, ki ga bomo upravili. Je pa tudi vprašanje sektorja. Če ne bom odobrili tega sporazuma, bomo zelo hitro ugotovili v odboru za ribištvo in tudi v tem odboru, kakšna je načrtovana pot, vsekakor je potreba počakati še na glasovanje v plenumu. Prav gotovo bo imel ribiški sektor dovolj časa, da se prilagodi. Naj še enkrat povdarim, med leti 1999 in 2007 nismo imeli sporazuma in Evropski ribiški sektor je prav tako preživel in ni imel posebnih težav, kar pomeni, da ni konec sveta, če se bo to zgodilo. Ko gre za podporo sektorju. S predstavniki komisije sem se srečala pre nekaj tedni in takrat niso imeli nobene nove ocene o tem, eh, kako je bil ta sporazum izvajen v Maroku. Mogoče je prišlo do izboljšanja pri črpanju, sposobnosti črpanja strani Maroka, ki je bila zelo majhna. Prejšnji mesec komisija niti ni izplačala celotne podpore, zaradi tega, ker Maroko ni porabil denarja tako, kot eh, bi ga naj porabil. Kar pomeni, da osnov, no, načelo tega sporazuma ne deluje. denar Evropske unije je bil namenjen za investicije v ribištvo in tega niso naredili. Novi sporozum s Marokom. Bi bilo lahko nekaj, o čemer bi lahko razmišljali. Ampak ne sme biti to edini sporozum in to je odbor z, oziroma. Predlagano je bilo, da bi, se spo, da bi se izpogajali za sporazum, ki se bo nanašal samo na sever Maroka, da izpustimo Zahodno Saharo, kar bi mogoče pomagalo španskemu ribiškemu sektorju, o čemer je govoril gospod Martinez, ki ribari v sosednjih vodah. Lahko bi sprejeli nek sporazum za ureditev to vrstne ribiške dejavnosti, ne pa na območju voda Zahodne Sahare. Komisija tega takrat ni sprejela, to je bilo še pred arabsko pomladjo. Naj pa povdarim, da je mnogo držav članic glasovalo proti temu sporazumu v svetu, kar pomeni, da ne gre za nekontroverzno zadevo. Mislim, da moramo stvar vzeti zelo resno in se posvetiti temu vprašanju pridan. dobrimo nek sporazum, ki bo čez eno leto vsem sramoto, če bomo dopustili ribarjenje na okupiranem območju, tako kot v primeru Tunizije, Egipta ali pa Libije. Hvala lepa. Euh, je vous rappelle que le délai de dépôt là naj vas opozorim da rok za uložitev eh, predlogov sprememb eh, v zvezi s tem mnenjem zapade ob 12. uri 17. oktobra. Hvala lepa kot veste, koordinatori odbora za razvoj so sklenili na prošnjo eh, gospoda Mišela, da povabijo gospoda Roba Vosa, eh, koordinatorja projektne skupine za odpravo vrzeli pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja za leto 2010. In sicer mm, sklajevalec skupine za razmišljanje pri eh, generalnem sekretarju Združenih narodov. Ta skupina vključuje več kot 20 različnih eh, teles, vključno s Svetovno banko in Mednarodnim denarnim skladom, kot tudi eh, organ Svetovno organizacijo za trgovino in tudi OECD. Eh, namen te skupine je to, da spremlja uresničevanje osmega cilja tisočletnih ciljev in sicer um, kako bi bolje uh, uskladili uh, partnerstva za razvojno sodelovanje. Gospod Voz, vemo, da to partnerstvo je doseglo in uh, zabeležilo nekaj zanimivih rezultatov, kot naprimer tudi dejstvo, da se je razvojna pomoč povečala uh, v najbolj v najrevnejših državah, ampak leto 2020 2015 se približuje in torej izzivi so vedno vi večji, tudi ob upoštevanju finančne in gospodarske eh, krize eh, ki prizadeva tudi investitorje sredstev. Eh, Sveda vaša prisotnost je izredno dobrodošla in prepričani smo, da bo ta izmenjava mnen koristna tako za vas, kot seveda absolutno za nas. Predajam vam besedo. Hvala lepa. Uh, uh, Najlepša hvala. Hvala, da ste mi dali priložnost, da vam predstavim to poročilo. Skušal bom biti čisto kratek, kajti vem, da je vaš čas omejen. In upam, da bo lahko sledila tudi razprava. Torej, kot sem že dejal in kot ste povedali tudi sami, vam bom predstavil poročilo skupine za odpravo vrzeli pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, Eh, ne le za leto 2010, ampak tudi za leto 2011. Eh, in sicer bi radi predstavili razvoj mednarodnega sodelovanja pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Pripravili smo več poročil, poleg tega pa eh, so bili sprejeti tudi cilji pri vrhu uh, In sicer v povezavi z razvojnimi cilji tisočletja in ugotovili smo, da številne države ne bodo uspele doseči svojih ciljev, vsaj ne pravočasno. In to velja tudi za številne dele mednarodnega partnerstva. Veliko je bilo namreč podanih obljub, ki pa ne bodo povsem izpolnjene. Pri vrhu so bile potrjene zaveze, ki so bile podane že prej. Poleg tega pa je bila zahtevana večja doslednost. Predvsem, ko gre za trajnostni razvoj, pa tudi, ko gre za pomoč, eh, trgovino, eh, za posojila, pa tudi na številnih drugih področjih uspešne politike v določenih državah je potrebno uspodbujati, eh, več pozornosti je potrebno nameniti eh, prizadevanjem v posameznih eh, državah. Potrebno je zagotoviti ukrepe, ki bodo pomagale pri izvajanju politike, ki so jo države izbrale same. Poleg tega morajo biti mednarodne zaveze potem v posem v skladu za prizadevanje na nacionalni ravni. Ob eh, koncu vrha o razvojnih ciljih tisočletja smo se pogovarjali tudi o možni agendi po letu 2015 eh, in najbrž vas eh, zanima, o čem smo se pogovarjali ne morem vam predstaviti vseh točk poročila, zato jih bom izpostavil le nekaj. V poročilu smo zapisali, da če je naš rok še zmeraj leto 2015, potem eh, smo eh, sedaj eh, že v situaciji, kjer bo potrebno pospešiti izvajanje teh ciljev, ne moremo čakati na vse rezultate mednarodnega partnerstva. Torej, pospešiti moramo postopek. Poročilo pravi tudi, da imajo številne obstoječe zaveze um, rok za iztek. Uh, In sicer bi morali biti recimo zaveze Glenigels izpolnjene do leta 2010, pa niso bile. Poleg tega so, naročene, so se določene zveze iztekle že leta 2006-2007, pa eh, se eh, cilji še zmeraj uresničujejo. Te države so prejele dodatno pomoč in so še zmeraj v težavah. Poleg tega nas eh, skrbi tudi, da je bil dosežen določen napredek v mednarodnem partnerstvu, zagotovo pa ni bil dosežen napredek, ki je bil obljubljen pri vrhu o razvojnih celih tisočletja. Torej, Ne bom govoril o vseh točkah poročila, kot sem dejal, rad bi le izpostavil področje pomoči in pa trgovine. Zelo pomembno je, da te točke izpostavimo. Glen Eagles, zaveze Glen Eagles eh, so bile sprejete eh, v okviru vrha G8, torej na škotskem mestu Glen Eagles. In uh, sicer uh, naj bi podvojili pomoč eh, afriškim državam uh, do leta 2010, če tudi uh, smo dosegli rekordne številke, kar zadeva absolutno razvojno pomoč, še zmeraj nismo dosegli ciljev zastavljenih v Glen Eagles. 18 milijard premalo smo zaenkrat še namenili Afriki. Torej, te zaveze niso bile izpolnjene, nimamo pa niti novih ciljev eh, za obdobje po leto 2010. In če tudi se je pomoč okrepila uh, v času recesije, napovedi kažejo, da uh, bo ostala zadolženost držav v uh, prihodnem obdobju primerljiva z današnjim stanjem. Potem pa so tukaj še cilji Združenih narodov. Pri različnih priložnostih eh, je bilo eh, že izpostavljeno, da eh, le pet držav na izpolnjuje eh, cilj Združenih narodov ni cela sedem odstotkov eh, BNP-ja države donatorke. Eh, potem je tukaj še cilj Evropske unije ni cela 51 odstotka in tudi tega cilja veliko držav ne dosega in še precej smo oddaljeni od naših ciljev. Torej, če želimo izpolniti naše obljube, bo potrebno storiti veliko več v prihodnih letih, kljub recesiji, v kateri se nahajamo. Generalni sekretar je dejal, da se moramo izogniti temu, da bi finančna uh, disciplina eh, šla uh, na račun razvojne pomoči. Potrebno se je zavedati namreč, da razvojna pomoč eh, predstavlja ulaganje v prihodnost za nas vse. Potrebno se posvetiti tudi učinkovitosti pomoči. Ne gre skoraj za to, da le dajemo pomoč, ampak moramo zagotoviti tudi, da je pomoč učinkovita. Tukaj so pomembne predvsem tri točke. Imamo agendo, imamo tudi eh, pariško izjavo, eh, ki se navezuje na učinkovitost pomoči. Eh, poleg tega imamo tudi razpredelnice eh, o rezultatih in eh, pred kratkim smo predstavili graf uspešnosti in moram reči, da ta slika ni bila ravno rožnata. Najpomembneje je, da je bilo največ napredka doseženega v državah prejemnicah ki so razvile strategije eh, za sprejem in izvajanje pomoči. Veliko težav pa se je pojavilo predvsem pri državah donatorkah, kar zadeva predvsem, eh, oziroma kar se nanaša predvsem na dejstvo, da veliko obljub ni bilo izpolnjenih. Predvsem glede na to, da eh, naj bi bili cili uresničene do leta 2015 in to je razlog za veliko zaskrbljenost. Politika v državah v razvoju je težavna, je namreč nepredvidljiva, poleg tega pa je potrebno moč, eh, pomoč bolj ciljno usmeriti, potrebno si je zastaviti jasne cilje in sicer v okviru različnih sporazumov. Torej, tukaj se zaskrbljenost še pojavlja, ne gre za to, da le zagotovimo sredstva za pomoč, ampak eh, moramo zagotoviti tudi, da se bo pomoč učinkovito izvajala in da bo v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti. E, druga težava je z zavezami samimi, e, podanih je bilo veliko zavez, sprejetih je bilo veliko zavez, ampak e, te niso bile izpolnjene, pa naj gre tukaj za mednarodno raven ali pa za raven posameznih držav. In eh, zaveze pogosto ne pomagajo, če ti niso dovolj jasne in če zatem eh, ne stojijo tudi, oziroma ni, če niso zagotovljena tudi ustrezna sredstva za izvajanje teh zavez. Poleg tega, kot sem dejal, je potrebno upoštevati nacionalne razvojne načrte, da bi zagotovili doslednost in skladnost poleg tega je tukaj še različno drugih, eh, še veliko drugih eh, verov eh, pomoči in zaradi tega se tukaj pojavlja vprašanje doslednosti. Namreč vsa pomoč se ne izvaja v istem okviru in zaradi tega se je potrebno vprašati, ali ne bi mogli zagotoviti večje učinkovitosti pri izvajanju pomoči v celoti. Kar zadeva trgovino, je eden izmed ciljev G8, da bi poskrbeli za pravično mednarodno trgovino. V okviru pogajanj iz Dohe eh, je bila to pomembna točka, vendar pa ta pogajanja še niso bila zaključena in številna vprašanja so še odprta. torej pravična trgovina eh, še zmeraj ni samo umevna in STO bi rada zagotovila nadaljni napredek, osredotoča se na tiste točke, eh, kjer je lahko sporazum eh, hitreje sprejet. Poleg tega si prizadeva tudi za napredek pri pogajanjih, kljub temu pa do konca leta ne, ne pričakujemo napredka na vseh področjih. Potem pa dostop do trga, ta je še prav posebej pomemben za najmanj razvite države. Malo napredka je bilo doseženega od leta 2004, 2004 eh, kar zadeva prost dostop eh, do trga, eh, brez kvot in mislim, da Se je, da je bilo o tem govora tudi pri zadnji konferenci o najmanj razvitih državah in sicer v Istanbulu eh, maja, gre za pomoč najmanj razvitim državam in državam v razvoju. Potrebno jim je namreč omogočiti lažji dostop do trga. In še eno vprašanje, ki najbrž skrbi tudi ta parlament, eh, gre za kmetijske subvencije v Evropski uniji in pa v ZDA. V relativnem pogledu so se te subvencije sicer znižale, v absolutnem pogledu pa obstaja um, še zmeraj eh, precej subvencij oziroma so te subvencije ostale na isti ravni kot v preteklosti. te subvencije škodijo kmetovalcem v državah v razvoju in zaradi tega spodkopavajo tudi eh, napredek na drugih področjih, ki jih podpiramo, ko gre za varno skrbo za hrano ali pa ko gre za um, izboljšanje trgovine. No, da vam ne bom vzel preveč eh, časa, naj spregovorim na hitro še o načrtih eh, za poleto 2015. In upam, da si boste sicer po tej seji tudi sami ogledali to poročilo. Po letu 2015 oziroma načrti za leto 2015 z delom eh, na tem področju smo že začeli v okviru Združenih narodov in sicer tako v sekretarijatu, kakor tudi v sodelovanju z državami članicami poročilo generalnega sekretarja bomo obravnavali 18. novembra v okviru generalne skupščine in vsebuje analizo napredka. Eh, poleg tega pa eh, govori tudi o eh, zasnovah strategije za poleto 2015. Ne želim preuranjeno podajati zaključkov v zvezi z agendo poleto 2015 in sicer še pred Generalno skupščino Združenih narodov. Vsekakor pa je jasno, da mora biti agenda o razvojnih ciljih tisočletja Eh, še naprej veljavna tudi po letu 2015, kajti leto 2015 je sicer rok za dosego eh, ciljev, kljub temu pa mislim, da teh ciljev ne bomo dosegli, kajti revščino naj bi znižali za 50 odstotkov v primerjavi z letom 1990. To je recimo eden izmed ciljev, ki ga do leta 2015 ne bomo dosegli in veliko je še takšnih razvojnih ciljev tisočletja. Razvoj je seveda v središču eh, razvojne agende, tako da bo veliko točk trenutnega programa eh, pomembnih tudi v prihodnosti. Poleg tega pa si je potrebno natančno ogledati, katere so prednosti te agende. Ali bi tudi brez te agende prišli do rezultatov, ki smo jih dosegli eh, doslej, ali eh, so uh, kakšne prednosti v uh, tem, da imamo to agendo. Poleg tega pa smo zaskrbljeni tudi zaradi številnih vprašanj, uh, ki so prisotna v agendi razvojnih ciljev tisočletja. Gre za neuronoteženost programov bolj moramo razmisliti o tem, kaj bi lahko storili, da zmanjšamo neenakost eh, med in pa v državah samih. Poleg tega je pomembna tudi dinamika na področju razvoja prebivalstva. Eh, Varno skrba za hrano, eh, to je vprašanje, ki je vedno bolj pomembno, še prav posebej, če se spomnimo na prehransko krizo. Potem so tukaj podnebne spremembe in pa eh, trajnostni razvoj okolja. Tukaj seveda ne moremo preseči eh, meja, ki jih daje naravno okolje, ampak vsekakor bodo to točke, ki bodo v središču nove razvojne agende. Potem pa so tukaj še eh, žarišča konfliktov in tako naprej. Torej, če si ogledamo, kaj se je zgodilo in če pomislimo, oziroma če v mislih ohranimo tudi novo agendo po letu 2015, če pomislimo na eh, izjavo tisočletja, ta obsega številne izzive, ki sem jih eh, pravkar omenil. Mislim, da je potrebno ponovno potrditi vrednote, eh, ki smo jih že sprejeli v okviru eh, te izjave. Gre za eh, pravice posameznika, gre za enakost med narodi in pa posamezniki, poleg tega solidarnost pri spopadanju z mednarodnimi izzivi, strpnost, ta zajema številna vprašanja. Gre za to, kako se odzivamo na migracije, na razvoj prebivalstva. Poleg tega je tukaj spoštovanje narave in pa trajnostnega razvoja in pa skupna odgovornost, da se odzovemo na gospodarski in pa socialni razvoj. Trajnostni razvoj mora biti v središču eh, razvojne agende. Namreč razkošje je predstavljati razvojno agendo brez trajnostnega razvoja eh, kot eh, enega izmed temeljev. Če namreč eh, presežemo meje naravnega okolja, naših ciljev zagotovo ne moremo doseči. In še to, če pravim, da bo trajnostni razvoj v središču vsake nove strategije, potem se moramo zavedati, da mora biti strategija za po obdobju 2015 res eh, mednarodna razvojna strategija. Eh, tudi ta razvojna agenda, ki jo imamo v tem trenutku, naj bi bila agenda namenjena eh, mednarodni skupnosti, ampak trenutno se na njo gleda bolj kot na strategijo za revne in revnejše države. Torej mislim, da je pravi izziv, da najdemo agendo, Eh, ki bo zauzemala celotno mednarodno skupnost in še proces posvetovanja v okviru Združenih narodov na temo, kako doseči eh, naše cilje. Prva razprava v agendi po letu 2015 bo 18. novembra v okviru Generalne skupščine Združenih narodov, potem bo potekal eh, postopek posvetovanja in sicer znotraj Združenih narodov in pa tudi z vsemi deležniki izven Združenih narodov. Poleg tega bodo potekale razprave mm, tukaj v Evropskem parlamentu, ki bodo prav tako del tega procesa. Na ta način bi namreč zagotovili, da eh, pripravimo eh, agendo, ki bo učinkovita, ambiciozna, hkrati pa tudi uresničljiva. Tako, da bodo poročila v prihodnosti kar se da eh, pozitivna, kar zadeva dosego ciljev. In to je pomembno za razvoj sveta kot celote. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo štiri prijave k besedi. Prosila bi vas, da se čim bolj strnjeni. Mm, največ 5-6 mm, minut. Eh, gospod Cashman. Gospa predsednica, skušal sem držati treh minut, ki ste mi dali na voljo. Sem poročevalec parlamenta za razvojne cilje tisočletja in pozdravljam to poročilo. Pozdravljam eh, tudi eh, vodilno vlogo Agencije Združenih narodov in pa generalnega sekretarja Banki Muna na tem področju. Zaveze eh, pri vrhu in pa dodatna zaveza eh, gospoda Barosa eh, so zelo pomembne in potrebno jih je tudi izpolniti. Države članice morajo izpolniti eh, svoje obljube. Eh, kot ste lahko videli na razpredelnici, eh, države trenutno niso niti blizu tej zavezi. Gospa Žulija je pripravila poročilo, ki se ukvarja z ključnimi temami e, države. S ključnimi temami na tem področju države v razvoju potrebujejo desetkratno pomoč. E, poleg tega se to poročilo osredotoča na pomoč in pa zavezo pomoči. To pomoč je potrebno okrepiti. Do zdaj smo jo podvojili, kljub temu pa se moramo držati svojih zavez, sicer ne bomo izpolnili uh, naših ciljev. Eh, strinjam se tudi z rokom uh, eh, 2015, takrat si bomo morali ogledati, uh, katere cilje smo dosegli. Nobene, nobena država članica Evropske unije uh, se ne more odmakniti od zastavljenih ciljev. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za to, da bodo neizpolnjeni cilji imeli eh, nov eh, časovni načrt za uresničitev. Države članice morajo prevzeti svojo odgovornost. Poleg tega smo se dogovorili, da bomo pripravili dodatna poročila o tem, eh, ali države izpolnjujejo svoje zaveze. Če jih ne izpolnjujejo, moramo natančno izpostaviti tiste države, ki jih ne zavezujejo in na katerih, pod, eh, ki jih ne izpolnjujejo in na, na katerih področjih jih eh, ne izpolnjujejo. Potrebno je pomagati revnim, eh, trpečim v državah Afrike, kajti to je pravi primer, Afrika je pravi primer, ki kaže, kaj lahko solidarnost dejansko pomeni. Hvala. Soglašam ponoma, gospa Keller. Hvala lepa, hvala za vašo predstavitev, ki je bila zelo zanimiva in vsi se zavedamo izzivov, eh, s katerimi se bomo srečevali po leto 2015 in eh, morda eh, teh, se s temi izzivi tudi ne bomo uspešno spopadli, ampak kakorkoli že. Govorili ste o agendi po leto 2015 in imam nekaj vprašanj. Ena izmed točk, ki jo vedno znava izpostavljajo tudi nedvladne organizacije za obdobje po letu 2015, je, da je ena izmed pomankljivosti agende za izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja ta, da ni natančno določeno, kako te cilje tudi uresničiti. In nevladne organizacije pravijo, da bi se morali bolj osredotočiti na to, kako uresničiti te cilje. Morda bi bila boljša, eh, večja vključenost družbe in tako naprej. Torej, zanima me, kako vi gledate na to. Ali o tem razmišljate za, v okviru agende za obdobje po letu 2015. Sedaj pa k naslednji točki. Nekoliko zaskrbljena sem, da bodo po leto 2015 ali pa sedaj, ko se približujemo leto 2015, nekateri dejali, ja, v redu, ciljev nismo dosegli in zaradi tega eh, bodo tudi ambicije za po leto 2015 veliko nižje. Torej, zastavljeni bodo morda lažji cilji, ki jih bo lažje doseči, kjer bo eh, lažje doseči uspeh, kot pa pri zelo ambicioznem načrtu, kjer so cilji skoraj da neuresničljivi. Ali menite, da je to realistična možnost? ali pa, pa mislite, da uh, bo šlo za to, da pokažemo ljudem, kaj vse smo pripravljeni storiti. Hvala lepa, gospod Berman ima besedo. Dobro dan, zdi se mi, da bi lahko sicer govoril nizozemsko, ampak nisem posem prepričan. Lahko, ja. In bizumbr... Zelo me veseli, da ste izpostavili potrebo, da razmišljamo o razvoju kot o procesu, ki temeli na pravicah državljanov. In eh, natančno to razvojni cili tisočletja tudi predstavljajo, čeprav so le majhen del celotne strategije in upam, eh, da bomo takšnih pobud v naši politiki v prihodnosti imeli več. Sam se želim osredotočiti specifično na Evropsko unijo in na njeno strategijo. Danes ste prišli eh, k nam, eh, da nam predstavite to poročilo in eh, sam bi vam rad dal domačo nalogo. In sicer me zanima, na katerih področjih kmetijske subvencije negativno vplivajo na razvoj. Ali ste lahko nekoliko bolj specifični, kaj pa. Eh, evropska trgovinska eh, politika, kako ta negativno vpliva na države v razvoju, kje so naše prednosti in pomankljivosti, eh, ko gre za splošno politiko Evropske unije in bolj specifično, ko gre za izpolnjevanje razvojnih ciljev tisočletja. Torej prosim, da podate nekoliko bolj specifične podatke, ki se nanašajo izključno na Evropsko unijo. In še eno vprašanje. V državah v razvoju prihaja do visoke rasti, države se hitro razvijajo, večina hitro razvijajočih se držav je na afriškem kontinentu in zato me zanima, ali je naša politika v skladu z razvojem, ki tam poteka. Kaj pravzaprav potrebujemo? In tukaj mislim predvsem na finančne storitve. Nihče. oziroma vsi bi morali imeti dostop eh, do eh, posojil, eh, do štipendij, do prihrankov. Hvala lepa, gospa Sargentini. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da se ni potrebno opravičevati, da se vam ni potrebno opravičevati, da bi. Uh, ker ste govorili predolgo, kajti prišli ste k nam v odbor, da bi predstavili svoje poročilo. In mislim, da si moramo vzeti čas in prisluhniti temu, kar imate povedati o razvojnih ciljih tisočletja. Rada bi se pridružila gospodu Bermanu. Ne vem, kdaj se vračate nazaj domov, ampak 12. oktober bo Evropska komisija pri, predstavila nove eh, cilje za kmetijsko politiko za obdobje eh, 2013 in eh, za obdobje po leto 2013. Kakšno je vaše mnenje o tem? V preteklih tednih eh, je Evropski parlament eh, razpravljal tudi o novem pristopu eh, v okviru pogajanj iz Dohe, sedaj imamo tudi resolucijo, ki je bila kritična oziroma ki je kritično ocenila pogajanja iz Dohe in zanima me vaše mnenje. In imam še eno vprašanje. Ta parlament je pred kratkim uh, podprl uh, trgovinsko strategijo komisarja de Guhta tudi kar zadeva trgovinsko sodelovanje. In zato uh, mislim, da ne potrebujemo posebne razvojne strategije. Ta dva vidika sta namreč tesno prepletena. Torej, kaj mislite, da bi lahko storili na področju trgovinske politike, politike sodelovanja, da bi zagotovili bolj dosledno pomoč? Hvala lepa. Sedaj pa predajam besedo komisiji. Na hitro, kot ponavadi. Voilà. Merci. Pardon, Monsieur Rabé. J'avais pas vu le nom. Excusez-moi. <laughs> Gospod Rabé, izvolite. Thank you to uh, Mr. Voss. Uh. Hvala lepa. Gospa predsednica, hvala lepa gospodu Vossu za njegovo predstavitev, pa tudi za poročilo, ki je eden izmed načinov uh, izvajanja pritiska uh, strani Organizacije združenih narodov. In ta pritisk potrebujemo, če želimo uresničiti naše cilje. Osredotočate se na uresničitev razvojnih ciljev tisočletja. Naj povdarimo, da so eh, cilji Evropske unije veliko bolj ambiciozni kot eh, cilji drugih eh, primerljivih držav. Kar zadeva razvojne cilje tisočletja, je pomembno, da bomo skušali izpolniti kar se da več, kar se da veliko obljub do leta 2015. Pri vrhu o razvojnih ciljih tisočletja je eh, predsednik Baroso podal pobudo eh, v višini ene milijarde evrov. In upamo, da bo ta pobuda tudi obrodila sadove. Prihodni teden eh, bo Evropska komisija izvedla revizijo razvojne strategije. Eh, to je strategija za spremembe, za okrepitev razvojnega sodelovanja in za dosego razvojnih ciljev tisočletja in še agenda za obdobje po leto 2015. Hvala lepa, da ste predstavili načrt Združenih narodov na to temo, kot sem povedal že na začetku je naša glavna naloga, je naš glavni cilj, eh, da izpolnimo cilje do leta 2015, vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na obdobje potem. Najlepša hvala. Hola, monsieur Voss. Sedaj bom ponovno predala gospodu Vossu, prosim, izvolite. Uh, uh, hvala lepa za ta spodbudna kot eh, tudi zelo zanimiva vprašanja in težka vprašanja poskušal bom odgovoriti v največji možni meri na vaše odgovore. Težko se bo spustiti v podrobnosti vseh vprašanj. Prvo, kar smo slišali, je pomen eh, tega, da od eh, vseh eh, udeleženih zahtevamo to, kar so obljubili. To velja tudi za Združen narod, generalni sekretar mandatar je dejal, da naj vzpostavimo nek eh, okvir, neke vrste okvir, nek sistem eh, za merjenje odgovornosti, tako da bomo bolje merili rezultate, da bomo bolje videli, kje imamo pomanjkanje transparentnosti in jasnosti. Rezultati, prvi rezultati tega bodo videti, videli naslednji mesec, eh, to je izvedbeni okvir za vrh eh, o razvojnih silih tisočletja. In to bo interaktivna spletna stran, ki jo boste lahko uporabili in eh, tako dobili dostop do cele vrste informacij. Videli boste, kje smo pri zavezah, kaj je bilo izpolnjeno, kaj ne, kje je pomanjkanje transparentnosti in podobno. Na vsak način bomo zelo pozdravili tudi vašo podporo tej pobudi. Ker se deva vprašanje gospe Keller, glede tega, kakšne narave bo naslednji načrt, če si pogledamo trenutno agendo, je mogoče preveč eh, usmerjen v cilje, ni pa nekih rezultatov. Popolnoma se strinjam. Mednarodni areni se je lažje dogovoriti za nek niz ciljev, kot za to, kako jih je doseči. Če si pogledamo GD20, se tam tudi mučijo najti neko koordinacijo politik. Že na bilateralni ravni je to težko doseči. Lažje se je torej dogovoriti za cilje, kot eh, natančno predeliti, kaj bi naj kako izvedli. Se pa tudi strinjam, da bi morali več pozornosti posvetiti temu, ali države dejansko prihaja bliže izpolnjevanju tem ciljem ali ne. Sveda je položaj v posameznih državah zelo različen. ponovadi si izviramo mednarodne cilje in mislimo, da jih lahko eh, kar preprosto izvajamo v vseh eh, državah. Treba pa je upoštevati kontekst po samiznih državah in upoštevati, kakšen trud je bil vložen za doseganje določenega cilja. V mnogih državah lahko, se lahko zelo trudimo za zmanjšanje smrtnosti za 50 odstotkov in bo to tam velik dosežek eh, v državah, eh, kjer imamo po 200, eh, na 100 rojstv, 200 mrtvih na 100 tisoč rojstv. Tam bo težko doseči te cilje. Po drugi strani pa če. gremo na Karibe, kjer imajo že zelo nizko smrtnost dojenčkov. Če to želimo še bolj zmanjšati, to ne bo tako težko doseči. Tako da je treba nekako povezati cilj z trudom, ki ga neka država vloži v doseganje tega cilja. Seveda se lahko zedinimo glede načel, težko pa se zediniti glede posamezne politike oziroma politike posamezne države članice, ki bi jo ta morala izvajati za doseganje cilje. Eh, sploh za agendo po letu 2015. Eh, vaše drugo vprašanje, kako ambiciozni naj bodo ti načrti? Ali se bojimo, da bi se ukrepi za doseganje razvojnih ciljev tisočletja nekako zmanjšali po letu 2015, to se lahko zgodi. Eh, procesi bi lahko izgubili svojo verodostojnost, eh, politično podporo in tudi družbeno podporo za njihovo izvajanje. Kar pomeni, da moramo nadaljevati in če se bomo potem še strinjali, da gre za cilje, ki bi jih bilo smiselno doseči, potem si moramo prizadevati za to tudi po letu 2015. V tem obdobju po letu 2015 eh, bodo izzivi bistveno večji če vzamemo resno trajnostni razvoj, ki govori tudi o omejitvah našega naravnega okolja. In ko bomo prišli do teh meja ali jih celo presegli, bo se težko razvijati naprej. Vse to bo treba vzeti resno, če želimo ustvariti prihodnost za vse nas. Kar lahko torej rečem je da najprej potrebujem politično voljo za nadaljevanje, po drugi strani pa zavedanje, da smo vsi v enem čovnu. In si moramo vsi zato prizadevati za stopnjo razvoja, ki bo vsem nam koristila. My, uh, Dutch compatriots, uh, you might, uh, I'll just go. No, potem so. moji sodržavljani, tukaj postali nekaj vprašanj, ampak nadaljujemo kljub temu v angliščini, tako da bo lažje za druge spremljati. Ne bom se preveč spuščal v načrte Evropske unije, se bi jih moral bolj natančno proučiti, tega torej ne bom storil. Ampak eh, vprašanje glede izzivov in tega, na kaj naj bi se Evropska unija osredotočila, sploh na področju trgovine, razvoja in v kolikšni meri bodo kmetijske subvencije škodile kmetom v državah v razvoju. Najboljši argument proti to vrstnim subvencijam, kar je seveda odvisno od eh, kmetijskega proizvoda, ampak eh, če en proizvod zamenjamo z drugim, eh, ustvarjamo konkurenco z drugimi proizvajalci. Torej, spostavljamo neko lažno konkurenco in eh, kmetje v teh državah eh, bodo težko tekmovali, sploh pri uvozu tovrstnih proizvodov, ki ne bodo ustrezali njihovi produktivnosti. Torej, najbolj pričajo vprašanje subvencij za proizvodno bombaža, ki močno škodi mnogim proizvodalcem bombaža v osrednji Afriki in tudi azijskih državah. Drugo vprašanje pa je, kako zmanjšati te subvencije. Lahko rečete, da bi lahko izplačali kmetom nadomestila, kar pa ni kar tako mogoče izvesti. Podpriti je treba kmete v državah, eh, ki imajo subvencije in te subvencije postopoma zmanjševati, krati pa omogočiti razvoj kmetom in kmetijskim proizvajalcem v državah razvoju. In zato to je treba povezati trgovinske okrepe in razvojno, razvojno politiko. Če imamo, eh, če odpremo trgovino, potem lahko dobimo rezultate, ki niso tako vidni. Države lahko s tem pridobijo večjo proizvodno zmogljivost, eh, ki jo potem še okrepijo. To dobijo iz mednarodne trgovine. Tukaj lahko razvojna pomoč eh, igra pomembno eh, vlogo. Potem moramo pomagati pri trgovini, to je pobuda, ki se je uveljavila v zadnjih letih, mislim, da bi jo morali še ukrepiti. Ne zato, da gre za več sredstev za pomoč pri trgovini, ampak eh, da pomagamo razvijati trgovinsko sposobnost teh držav drugače bodo trgovinska pogajanja tudi brez rezultatov. Če se pogledamo bilateralne ali regionalne trgovinske sporazume, v katerih je vsi eh, države prizadevajo za neomejen dostop do trgov svojih partnerk, eh, tudi za proizvode, ki jih sploh ne proizvajajo. Eh, v čem je poanta? to je zato, da lahko izpolnjujejo, da lahko izvajajo trgovino tudi z drugimi proizvodi, brez da bi morali upoštevati neke kvote. Mislim, da sem s tem pokril večino e, pripomb, mogoče sem se tudi ozval za nek, na besede Evropske komisije. z veseljem bom um, prebral novo razvojno agendo, dokument, ki ga pripravlja tudi Evropska komisija. Vprašanje je, če bom 12. oktober še tukaj, žal ne bom nazaj v New Yorku. Hvala lepa, gospod eh, Vos.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 Alors, nous allons continuer notre... Nadaljujmo sejo. Že več kot 60 eh, let Agencija eh, Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu pomaga na milijone palestinskim beguncev v Gazi, na Zahodnem bregu, Jordaniji, Libanonu in Siriji. Lansko leto sem eh, sodelovala v delegaciji, ki je obiskala Gazo in Zahodni breg, zato da bi na terenu ugotovili, kakšne so razmire in zato da bi bolje razumeli učinkovitost eh, evropske pomoči. Na eh, terenu smo ugotovili, da. UNFA opravlja res izjemno delo in ta izkušnja me je globoko ganila. V tem trenutku, ko arabski svet je priča ljudskim zahtevam po demokratizaciji in v trenutku, ko prošnjo po priznanju neodvisne palenskise države proučuje 66. 66. zasedanje generalne skupščine, smo sklenili, da povamo, povabimo gospoda Grandija generalnega sekretarja Umvre na naše eh, <clears throat> zasedanje. Eh, želim vam, eh, izrekam vam dobrodošnico. Želim tudi izreči dobrodošljico prijateljem iz odbora za zunanje zadeve in uh, tudi um, članom odbora za proračun. Naj povdarim, da prejšnji teden Proračunski odbor na predlog odborov Deve in Afet je eh, sprejel eh, predlog spremembe k Evropskemu proračunu za leto 2012, katerega namen je, da poveča proračunsko vrstico za umbro na 100 milijonov evrov. Gospod Grandi, res eh, kome pričakujemo, da prisluhnemo vašim besedam o političnih in človekoljubnih razmerah, s katerimi se soočajo ljudje, palestinsko ljudstvo v Gazi na Zahodnem bregu, obsegu in v sosednjih državah. Katere so torej možnosti za razvoj eh, razmer na Bližnem vzhodu in eh, katera je prihodnost, ki jo lahko pričakujo palestinski begunci, katera je torej lahko uloga, ki jo mora odigrati Evropska unija in države članice. Predajam vam besedo za 15 minut. Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili eh, danes na eh, sejo vašega odbora. To ni prvič, kar prihajam k vam, ampak to je sicer izredno pomembna priložnost, da imam eh, eh, dejansko to priložnost, da se soočam s člani Evropskega parlamenta, ki nas tako zelo podpirajo vsa ta leta. Torej bom podal kratko predstavitev v angleščini, na to pa seveda vam bom na voljo za morebitne vprašanja. Hvala lepa. Na zadnje sem bil v Bruslju pred eh, približno mesecem dni ob podpisu skupne deklaracije z Catherine Ashton in komisarjem Füllejem. S čimer smo obnovili naše finančno sodelovanje in partnerstvo z Evropsko unijo za nadaljne obdobje treh let. Začel bi z zahvalo Evropskemu parlamentu ki je brez dvoma omogočil to močno sodelovanje. Je pomem, to je pomemben akter na Bližnem shodu, če tudi ne politični in mislim, da bi morali to, zato bi to priložnost izkoristil, da se vam najprej zahvalim za vašo podporo. Začnem z kratkim pregledom osnovnih področjih, na katerih delujemo. Če si pogledamo kontekst, eh, ki ga na Bližnjem eh, vzhodu definirajo tri dejstva. Eno je arabska pomlad, drugo je mirovni proces, ki močno stagnira in tretje je vloga Palestine za priznanje kot države. Prav gotovo ste že večkrat govorili o arabskem za, o arabski pomladi, kar pomeni nove priložnosti, ima pa tudi veliko drugih obrazov. Kot smo videli v zadnjih dneh v Egiptu, prinaša velike izzive. Če si pogledamo zadevo z zornega kota ljudi, ki živijo na Bližnjem vzhodu, gre za proces ki je izjemno dinamičen in proaktiven, kar zadeva priložnosti in možnosti. Ljudje na bližnjem vzhodu ne pričakujejo več, kot lahko dobijo iz tega procesa. Na vsak način pa na to ogledajo zelo pozitivno. Med ljudi, ki tako na to gledajo, zajema tudi okoli 5 milijonov beguncev, palestinskih beguncev, s katerimi delamo. Po drugi strani, palestinci na Arabs, ko pomlad gledajo obratno kot na mirovni proces, ki se je praktično ustavil. Sploh begunci, polovica palestincev vidi to razliko med na eni strani dinamičnim procesom, in na drugi strani stagnacijo, ki je z njihovega zornega kota nekaj, kar kaže na nezadostno angažiranje mednarodne skupnosti. Tako pač oni gledajo na zadevo. Ta razlika, ta kontrast je včasih zelo dramatičen in že prinaša napetosti, ki jih doživljamo na mnogih eh, področjih, kjer delujemo. Če si pogledamo vprašanje državnosti Palestine, tudi to vprašanje palestinci obravnajo realistično, na to gledajo z vsemi omejitvami, pa tudi pozitivno. Predsednik Abbas se je vrnil v Palestino kot eh, junak. Eh, veliko je dosegel s svojim govorom pred Združenimi narodi. Mm, tega ne bi kaj preveč komentiral, to, s tem samo zastavljamo okvir, kontekst, v katerem se vse dogaja. Bi pa podal še eh, dodatno pripombo k državnosti Palestine. Pomembno je ugotoviti, kar smo tudi uradno ugotovili, da ne glede na izid celotnega procesa tega truda, to ne bo vplivalo na vprašanje beguncev vprašanje beguncev lahko rešimo samo s specifičnim sporozumom med obema stranima, palestinci in izraelci, o vprašanju beguncev. To je treba vedeti. Tudi v zelo težavnih območjih, Libanonu ali v Gazi, vidijo ljudje, to, kar se dogaja, kot možnost, da bi pozabili na begunce oziroma jim odtegnili potrebno politično pozornost. Treba je povdariti, da UNRWA še naprej deluje na tem območju in pomembno je, da še naprej obstajamo in delujemo na vseh teh območjih, vključno z Gazo in Zahodnim bregom tukaj smo na pravem mestu in uh, moramo ustrajati na mirovnem procesu na bližnjem shodu, v bližnjem shodu. Če se osredotočim na bolj specifična področja našega delovanja, naj povem, da je položaj Siriji izjemno zapleten. Vsi ste videli poročila o človekovih pravicah, eh, ki so zelo zaskrbljujoča. Prav tako pa moram povdariti, da so palestinski begunci mm, ostali nekako neutralni ali odsotni v teh napetostih, eh, do katerih prihaja med eh, oblastjo in delom ljudstva. Nekje pol milijona palestinskih beguncev eh, je v Siriji. In kar se je zgodilo, je, da, da so bili palestinski begunci, kot tudi drugi, zašli v boje, v naskrižni ogenj in seveda posledično trpeli zaradi tega, kar se je dogajalo. To se je zgodilo v Deri, v jugo, v Homsu, v srednji Siriji, pa tudi v Latakiji, ob obali, kjer je nasilna represija oblasti obkrožile tudi področje, kjer, so, eh, kjer je živelo veliko beguncev. Veliko jih bilo tudi pobitih. Če se bo ta konflikt nadaljeval, bo v različnih dogodkih deležen tudi več palestinskih beguncev, zato ker večina beguncev živi v ali v okolici mest in tam se tudi dogajajo aktivnosti vlade. Nažalost se to lahko še dogaja. Mi spremljamo zadeve, moramo tukaj vplivati, smo pa pozorni na vse situacije, v katerih eh, so vključeni palestinski begunci. In če bo potrebno, bomo podali tudi javne izjave. Humanitarna misija Združenih narodov, ki je bila v Siriji pred nekaj tedni je ugotovila, da pravzaprav ni neke humanitarne krize, ampak gre za krizo kršen človekovih pravic velikih dimenzij. Čeprav smo odkrili posamezne otoke, kjer je nastopila humanitarna kriza zaradi tega, ker so ljudje izgubili delo. Zato je prišlo tudi za, do delitve denarja med posamezne prizadete. Zaprosili smo za 8 milijonov donacij. Skrb, ki se pojavlja, je, da bi se lahko nestabilnost Sirije prelila drugam. Državo, ki je bila v zadnjem času mirna, je pa drugače krhka. Del krhkosti te države predstavlja dvanajsta nekaj podobnega begonskih taborišč eh, palestincev, ki so lahko izpostavljeni manipulacijam, ekstremizmu, izkoriščanju revščine, ki vlada med temi begunci. Zato je zelo pomembno povedati, da je da smo preko instrumenta za stabilnost Evropske unije pred kratkim dobili pomembna finančna sredstva za izboljšanje želenskih pogojev, obivalnih pogojev za palestinske begunce. To bo koristilo ljudem v obliki infrastrukture, bivališč, predvsem pa kot majhno, če pa vendar majhen, pa vendar bistven prispevek k povečanju stabilnosti. Jordanija je od teh držav, v katerih delujemo, verjetno najbolj stabilna. Seveda pa so tudi v Jordaniji elementi krhkosti, ki se jih moramo zavedati in to tudi skrbno spremljamo. Jordanija. Jordanijo skrbi stagnacija mirovnega procesa, čutijo se pomembnega akterja pri vprašanjih meje, spodnih virov, polož, položaje tudi prebivalcev oziroma državljanov iz drugih držav, ki jih je zelo veliko v Jordani. Tam smo zaposlili 7 tisoč palestincev in naj vam povem, da nas je komisarka Ešnova povabila, oziroma visoka predstavnica Ešnova povabila k sodelovanju. Zelo nas veseli, da smo dobili takšen položaj, da bomo lahko govorili za velik delež ehm, jordanskega prebivalstva, ki ga predstavljajo palestinci če pridemo k srčiki našega dela na okupiranih ozemljih, zasedenih ozemljih. Kot rečeno, se je predsednik Abbas v Ramalo vrnil z bistveno večjo podporo med svojim ljudstvom, vendar pa je njegovo vodstvo na kocki. Vse je odvisno od tega, kaj se bo zgodilo zdaj. Če njegovo delovanje ne bo uspešno, potem se lahko to izkorišči, izkoristi na drugi strani. Izraelske oblasti nameravajo še širiti svoje naselbine. 1100 novih bivališč naj bi zgradili. Nekateri naseljenci so tudi, naj bi bili torej oboroženi in pripravljeni na upor. Opažamo velik porast uničevanja hiš. 42 odstotkov več rušen v primerjavi z prejšnjim obdobjem od začetka leta 2011. Vse to so faktori, ki sprožajo napetost eh, in trenja. Če je prišlo do incidenta v bližini teh eh, naselbin, potem lahko zelo hitro vse skupaj eskalira. In zato se morajo tako izraelci kot palestinci zavedati svoje odgovornosti pri ohranjanju čim večje stabilnosti. Po drugi strani pa v Gazi, in tukaj bi še enkrat povdaril, da blokada izraelskih oblasti od leta 2007 ni več tako stroga, zač začeli smo že z projekti rekonstrukcije, ampak blokada še vedno obstaja. in Tukaj vedno znova slišimo, da je ta blokada v nasprotju z varovanjem palestincev, da je v nasprotju z mednarodnim pravom in bi jo morali odpraviti. Gre pa seveda za zelo kompleksen proces. Zato pozdravljamo napredek, ki so ga dosegle izraelske oblasti pri olajšanju uh, dostopa za, sploh za gradbeni material za rekonstrukcijo. Največji problem je še vedno gospodarstvo. Brezposelnost je nekoliko niže, kaj ti rekonstrukcija prinaša oziroma obnova prinaša delovna mesta. Je pa še vedno pri 33 odstotkih in to je največjih brezposelnosti v svetu, ki ne morejo izvažati v Izrael in na. Uh, Zahodni breg eh, lahko zasebni sektor trguje samo še po tunelih, torej na nezakonit način ali pa, da ljudje dobivajo plačila od UNRVA in drugih skladov. Gospodarstvo v Gazi je torej neke vrste eh, fikcija ali je nezakonito trgovanje ali pa ga pravzaprav ni. Podjetništvo je popolnoma zadušeno po štirih letih blokade. Mehanizmi izvajanja projektov, ki so bili odobreni od vsega začetka in z izraelskimi oblastmi poskušamo najti poti za projekte nadaljne izvajanje teh eh, projektov obnove, ki še vedno niso najbolje urejeni. Vedno znova slišim, da moramo ohranjati naše aktivnosti in glede na stagnacijo mirovnega procesa bomo verjetno morali tam ostati še predvsej časa. To je seveda zelo drago za mednarodno skupnost in to drži. Če se štejemo vsa proračunska sredstva, ki jih imamo na volje, pridemo na 10, milijon, na 10 milijard evrov na leto. To so stroški za ohranjanje UNRVA vendar pa na to ne smemo gledati samo kot na strošek neke operacije. Gre za stroške zelo velikega političnega neuspeha. Poskušamo samo z, s tem, kar se zgodi na politični ravni, ker se je začelo, lahko dosežemo razbremenitev davkoplačevalcev posod po svetu, ki vlagajo v našo dejavnost. In v tem času, ko ni mirovnega procesa oziroma je ta zaostavljen, nadaljujemo z našimi aktivnostmi. Smo v stalnem stiku z evropskimi predstavniki, ki delujejo tam. Poskušamo pa tudi izboljšati delitev bremena. Tudi z arabskimi donatorji, Saudska Arabija je postala največji arabski donator za UNRWA tako da napredujemo na tem področju, vendar še vedno potrebujemo evropsko podporo. Ljudje še vedno trpijo in ustreznih sredstev ni na voljo. V NRVA pa je spostavljena kritika kar neke skupine, sploh v Libiji, ki imajo interes eh, oslabiti položaj v NRVA. Imamo različna področja financiranja. Najbolj nam primanjkuje sredstev v Gazi, paradoksalno, tam nikoli nismo imeli prej težav z financiranjem. Naš program za ustvarjanje novih delovnih mest, za oskrbo s hrano in tako naprej ima zelo malo sredstev na voljo. In zelo težko pridemo do konca leta z dovolj sredstvi, da bi plačali vse storitve, učitelje, zdravnike in tako naprej, ki jih uporabljamo. Plače računamo glede na plače v javnem sektorju držav gostiteljice. In z arabsko pomladjo se raven plač v javnem sektorju v tem delu sveta povečuje. In to za nas eh, predstavlja izjemen proračunski pritisk, če ne bomo plačali teh eh, dohodkov oziroma plač. Imamo 30 tisoč zaposlenih eh, na Bližnjem shodu, torej smo veliki zaposlovalec na tem področju in če ne bomo mogli izplačevati teh plač, bo to zelo ogrozilo naše delovanje. Zato smo veseli pozitivnega odziva evropskih institucij v tem smislu. Skupna izjava, ki smo jo podpisali skupaj z Catherine Ashton in eh, komisarjem Fuljem pomeni povečanje našega letnega financiranja od EU. 66 na 80 milijonov na leto. Trenutno se pogajamo za eh, dodatni izredni prispevek za to leto. Upamo, da bomo do tega prišli do konca leta, se ne bi s tem pozitivno zaključili naše financiranje ob koncu leta da bi pomagali palestincem, ne samo eh, preko UNRWA, je izjemnega pomena, da se to zgodi, sploh ko so drugi donatori zelo negotovi, sploh ZDA, ne toliko v odnosu do UNRWA, ampak do palestinskih oblasti. Naj vas eh, spomnim, da je ključnega pomena za to, da se evropski delež, ki ga prispeva UNRWA, še naprej ustrezno vlaga. In da palestinci, palestinski begunci ostajajo tema v vaših resolucijah, poročilih, mnenjih in tako naprej v okviru južnososedske politike, večletnega finančnega okvira, ki se začenja z letom 2014. V času, ko gre več sredstev v juž, južno sredozemlje, hkrati pa se povečuje tudi konkurenca za ta sredstva v Libiji, Tuniziji in tudi drugot. Zato me še toliko bolj veseli, da bomo del jordanske task force, kjer bomo imeli pomembno besedo. Ne vas na koncu spomnim, da 5 milijonov beguncev pomeni veliko populacijo na Bližnem shodu po treh eh, generacijah nerešenih eh, problemov, so še vedno v hudi situaciji. UNRVA kaže, da nismo pozabili na to pomembno skupino ljudi in zato je zelo pomembno, da nas še naprej podpirate marcu 2012, 19. in 20. marca skupaj z Evropsko unijo organiziramo dogodek tukaj v Bruslju, da bi pokazali naše delo in da bi tudi pokazali naše partnerstvo z evropskimi institucijami. E, to bo dogodek na visoki ravni, ki bo odprt tudi za druge akterje na mednarodnem parketu. To bo dobra priložnost In upamo, da se bodo tega odeležili tudi mnogi poslanci Evropskega parlamenta in eh, dali svoj prispevek k, eh, k temu dogodku. S tem bi zaključil, se vam še enkrat zahvalil, gospa predsedujoča, za vašo pozornost in potrpljenje. Bil sem nekoliko daljši, kot ne bi bil. Hvala lepa. Hvala, tudi, hvala lepa. Besedo predajam poslancem in poslankama. Prosila bi jih, da, bodo, da naj bodo čim krajši, kar minuti zamujamo, a začnimo pri gospodu Devi. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi gospodu Grandiju za predstavitev situacije. Izvedel sem, da je eden od problemov v Palestini voda, čista voda, pitna voda. ali lahko povečamo naš prispevek eh, pri tem, da bi omogočili boljšo oskrbo s pitno vodo, sploh za otroke in podprli otroke pri premagovanju psihosocialnih travm, ki jih doživljajo zaradi nasilja, ki je še endemično v regiji. Imam še eno vprašanje na katerega mi lahko morda odgovorite. Sem vas prav razumel, ko ste dejali, da so naseljenci, izraelski naseljenci zdaj oboroženi in da lahko začnejo pobijati na tem področju. Hvala lepa, gospod Deva, gospod Weigel. Hvala, predsedujoča, dragi gospod Grandi. Vedno je užitek prisluhniti poročilom vaše organizacije. Prisluhnili smo vašemu predhodniku in nahvaližni smo tudi vam, da ste bili zelo jasni in eh, zelo skromni v svoji predstavitvi, pri čemer UNRVA igra izjemno pomembno vlogo na tem območju, tako da bi vam lahko samo čestitali za delo, ki ga upravljate. UNRVA je pomemben politični akter na Bližnem vzhodu. Ni samo humanitarna organizacija, pa če to priznate ali ne. Skrbno spremljamo vsa dejstva, ki nam jih predstavljate in zelo skrbno spremljamo tudi vaša mnenja in vaše presoje.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 Ponosni smo na vas. Mogoče bo zvenelo provokativno, ampak eh, tako razmišljam. Zelo lepo bi bilo, če bi izraelski otroci, če bi se izraelski otroci igrali z eh, otroki v Gazi. To bi bil dober znak, pozitivni znak za prihodnost, znak upanja knew that uh, in in the fear that se pa strinjam ko pravite in se bojim da boste še dolgo na tem območju želeli pa bi si da bi lahko zaključili z vašo misijo politična situacija ni obetajoča in dejstvo da je za 47 odstotkov več eh, porušenih eh, stanovanskih objektov, to je škandalozno, to ni eh, nekaj normalnega. Enako velja za blokado gaze, ki je nehumana, nezakonita in v nasprotju z mednarodnim pravom. in je v nasprotju z zdravim razumom. I, I, I agree, uh, very much that... Morali bi se spomniti, kaj piše v drobni knjižici Adenjevu. S tem bi zaključil, gospa predsedujoča, me zelo kritično meri z očmi. Hvala lepa še enkrat, da ste se nam pridružili v našem odboru. Vsakeč smo hvaležni za vaš prispevek. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa, gospod Weigel. Besedo ima gospod Derosa. Uh, um, uh, hvala lepa in hvala lepa, gospod uh, Grandi, da ste prišli k nam Pomembni odnos med vašo organizacijo in Evropskim parlamentom. Tukaj je dolga zgodovina vdeležbe Združenih narodov, ki so veliko dosegli na področju izobraževanja storitev za begunce na celotnem tem območju v mnogih eh, sosednjih državah. Vaše delo je izjemno in to, kar je, se dosegli, tako da si zaslužite naš, vso našo podporo. ohranjanje verodostojnosti UNVRE je zelo pomembno. Treba je zagotoviti, da boste imeli v rokah ustrezna sredstva, da boste lahko izvajali svoje delo. Prejšnji teden smo imeli predstavitev delegacije. operations in uh, Gaza who outlined a fairly grim uh, prospect uh, for the next few... za odnose z palestinsko oblastjo in tukaj smo govorili o 36 milijonih, eh, ki manjkajo, kar bo pomenilo. To pomeni, da 220 tisoč eh, učencev ne bo dobilo malice v šolah, da bodo morali postiti zdravstvene programe in 600 eh, tisoč beguncev ne bo dobilo ustrezne prehrane. Zato vprašanje za vas. Ko ste omenjali sporazum med Evropsko unijo in uh, eh, UNRVA o povečanju sredstev donacije od 66 na 80 milijonov, a to pokriva eh, ta manjko 36 milijonov uh, tako da bomo vedeli, kakšne potrebe dejansko imate. Hvala lepa. Gospa Gres ima zdaj besedo, ki ima zadnje vprašanje. Imam breve. Hvala, čisto kratka. Bom, bom, če imam dobre informacije, danes poteka seja sveta ministrov za zunanje zadeve tu v Bruslju. Vprašanje Palestine ni na dnevnem redu. Mislim, da čeprav razumem, no, ne prihaja do soglasja med evropskimi eh, zunanjimi ministri. Kolegi so me opozorili tudi na ulogo nizozemskega ministra v eh, to pogledno. Kaj eh, mislite in kaj lahko poveste v zvezi s to današnjo sejo? Hvala. Hvala lepa. Takoj predajam besedo komisiji. Gospa Koms, sem pravilno prebrala priimek. Gospa Kamps, izvolite. Hvala lepa vedno z veseljem prisluhnemo pojasnilom gospoda Grandija. Namreč v komisiji imamo tudi težave s proračunom in s tem, kako ga razdeliti med različne deležnike. Namreč tukaj ne govorimo le o UNRWE, ampak tudi o eh, palestinski oblasti. Torej, to perspektivo eh, je potrebno upoštevati in eh, vedno nam pomaga vaše mnenje in eh, zmeraj skušamo doseči kompromis, vendar pa imamo na žalost na volje le sredstva, ki so nam pač na voljo. Zato morate spoštovati tudi situacijo, v kateri se nahajamo. Ampak hvala lepa, gospod Grandi, za vaša zelo jasna pojasnila o situaciji. Okay. Eh, Odlično, tudi gospa Sabeva, eh, morda želi spregovoriti? Ne, v redu. Pardon, že repasse la parole. A... Tem pa predajam besedo gospodu Grandiju, ki bo odgovoril na vsa ta vprašanja. Izvolite. Hvala, mislim, da to lahko storimo eh, čisto na kratko. Mogoče je najbolj zapleteno vprašanje vprašanje gospe Gres. Kot sem dejal, seveda je Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu eden izmed akterjev, ampak kot sem dejal, je naša vloga predvsem humanitarna. Zagotavljamo storitve, nismo pa vključeni v politične pogovore, ampak če želite, da vam povem, kaj želimo od političnih akterjev, je to bolj odločen odziv. Pričakujemo pozitiven izid pogajanj, želimo tudi, da bi se ponovno pogovarjali o vprašanju beguncev in da bi se to vprašanje obravnavalo na takšen način, da bi se upoštevale tudi želje beguncev in ne le politični interesi političnih akterjev. Vem, eh, da je to nekakšna utopična vizija, ampak morda je ta vizija nekoliko manj utopična po arabski pomladi. Namreč eh, nihče ne more zanikati tega, Eh, česar si želijo ljudje na Bližnem vzhodu, tudi palestinci. Seveda pri svetu zunanih ministrov eh, pogled na to temo ne bo takšen, kot sem ga ravno kar predstavil, ampak mislim, da bi lahko Evropska unija igrala odločilno vlogo. Eh, Evropska unija ima še zmeraj določeno verodostojnost in ima tudi možnost, da prevzame vlogo, ki bi jo morala prevzeti že v preteklosti. Seveda je jasno, da lahko mir dosežeta le obe udeleženi strani, ampak zavedati se je potrebno tudi, da miru nikoli ne bomo dosegli brez eh, pritiska in brez pomoči. Če ne bo ustreznega pritiska, se bodo problemi le še zaustrili, situacija bo postala še bolj resna in eh, hkrati bo nas pomoč tudi vedno več stala. Voda, ja, gospod Deva, je resen problem na vsak način. Nismo uh, vključeni v uh, projekte na področju oskrbe z vodo, ampak uh, kljub temu se s tem ukvarjamo in sicer v begunskih taboriščih. Tretjina beguncev namreč živi v begunskih taboriščih, to so najrevnejši uh, begunci. In uh, mislim, da bi bilo dobro, če bi našli rešitev eh, za oskrbo z vodo. No, v Gazi je glavni problem eh, blokada. Eh, v Libanonu, kjer se tudi nahajajo taborišča beguncev, pa je problem ta, da so ta območja nekako izključena iz splošne politike. Torej gre tukaj za različne ravni. V Libanonu je potrebno ukiniti to izključenost eh, in infrastruktura bi morala biti na voljo tudi beguncem, ne le prebivalstvu države. To je vsekakor zelo pomembno vprašanje, s katerim se je potrebno soočiti. V Gazi so eh, velike težave tudi, eh, kar zadeva psiho otrok, ki so veliko utrpeli tudi zaradi vojaških posegov. Nadaljevati z, moram, moramo torej tudi z našim psihosocialnim eh, programom, vendar pa je sredstev vedno premalo. Če ne bomo do, prejeli dodatnih 36 milijard, mislim, da bomo morali prekiniti ta program v pomoč otrokom iz Gaze. Mislim, da bi bila velika škoda če bi se to zgodilo, predvsem gled, če si ogledamo ulaganja v preteklih letih. In eh, gospod Derosa, o tem, o čemer smo se pogovarjali z Evropsko unijo v zadnjem času, to, o čemer smo se pogajali z Evropsko unijo v zadnjem času, je prispevek k našemu ključnemu proračunu. Vi pa govorite, v Gazi o našem izrednem humanitarnem programu. Ta program bo trajal le dokler bo trajala blokada, kajti eh, ta situacija je posledica eh, blokade. Gre za duševno zdravje, gre za pomoč v šolah in tako naprej. In tukaj dodatna sredstva iz skupne izjave ne bodo pomagala običajno eko to financira uh, strani Evropske unije, ampak tudi proračun eka uh, je predvsej omejen kot uh, najbrž vi predstavnica komisije. Komisarka Jorgeva podpira naše delo, ampak njena sredstva so omejena in na voljo nam da vse, kar ima, vendar pa je potrebovala več sredstev v svojem proračunu, da bi nam lahko bolj učinkovito pomagala v gazi. Hvala lepa vsem za izkazano podporo. Merci beaucoup, monsieur Grandi. Hvala lepa, gospod eh, Grandi. Hvala lepa, res eh, iskrena hvala za vaše jasno sporočilo, pomembno sporočilo in eh, zanimivo sporočilo. Kot veste, Evropski parlament podpirem bo še dalje podpiral a, pomembno delo vaše organizacije. Nadejamo si, da vas bomo videli kaj k malu tu a, v naših institucijah in a, si nadejamo, da to, kar je povedal gospod Weigel in sicer a, o tem, da izraelski in palestinski otroci se bodo lahko igrali skupaj, a, to bi lahko bil res velik dosežek za dolgoletno delo in torej čestitamo vsem vam, ki opravljate to pomembno dejavnost. Hvala, s tem je seja zaključena. E, seja koordinatorjev se začenja jutri ob 9. uri, odbor e, za razvoj pa e, bo nadaljeval z delom ob 10. uri v tej dvorani. Hvala lepa in dober večer vsem. Je ne savais pas que le gros mois que j'ai pas vu. Ça aurait été pas mal.